Kolegen und Kollegen, bitte. Kolegice in kolegi, prosim, da se posedete. Začeli bomo z glasovanjem. Že šest minut zamujamo. Horst Šnelec prosi za besedo. Hvala, gospod predsedujoči. Um, glede tega, o čemer smo razpravljali že zjutraj, bi dodal nekaj. Dobro ste ugotovili, naša legislativna um, naloga ni tako obširna, ampak to ni krivda nas poslancev. Mikrofon, prosim. So, aber... torej, to, torej, ni krivda nas poslancev, ampak dela komisije, ki nam zadnje čase um, predložile malo legislative. Vsekakor pa bi morali do, pri določenih temah razpravljati tudi o tem. Tako da prosim, da to spremenite, prosim, da to preprečite, vi ste v stanju, da lahko to naredite, da bomo imeli tudi drugo branje stališča legislative in bomo se lahko temu veliko bolj posvetili, kajti eh, tole, kar imamo zdaj, res ni ravno demokratično. Hvala lepa, Horst. Rekel bi le to običajni parlamentarni postopek seveda bolj um, predoči um, delovanje odbora javnosti. Tako da se tudi sam zauzemam za to, tudi Horst, vas prosim, da se um, obrnete na koordinatorja, ki mu zaupate, da bi postopek še enkrat preučili tudi v odboru. Ko sem pogledal številke, je tako, da 25 odstotkov našega skupnega časa namenimo legislativnemu delu, tako da o tem vsekakor še moramo govoriti in na zasedanju koordinatorjev bom to tudi omenil in z njimi delil vse vaše pomisleke. Imam tudi še drugo priglasitev k besedi, gospod kolega eh, Katarela. Presidente, le chiedevo solo di anticipare il mio voto. Gospod predsednik, želel sem, mm, da bi vzeli naprej glasovanje o moji zadevi. Ja, lahko gre za kratko poročilo. This, this španskega tolmačenja ni očitno. Okay. Not... Švedsko je v redu, špansko ni bilo. No, skratka, se strinjam in torej začnimo pri drugi točki, kar se tiče glasovanja. Imam še dve sporočili za vas eh, in o drugih, dveh drugih temah. Tukaj imamo svojega kolega podpredsednika in iz podpredsednika bo postal predsednik, tako da je to eh, velika čast eh, za nas, da bo nekdo iz naših vrst postal predsednik države, ki so ga predlagali 17. aprila, 2. maja pa bi ga naj volili. Tako da kolegu za svoj nov položaj želim veliko moči. v veselje mi je bilo, to sem mu tudi že osebno povedal, da smo eh, tukaj sodelovali, tudi osebno sva vedno zelo dobro sodelovala. Zdaj si bom pa upal nekaj povedati po mađarsko. Uh, to torej pomeni vso srečo, gospod predsednik, da ne bodo tolmači preveč obupali, bom kar sam sebe pretolmačil, torej vso srečo in vam predajam besedo. <laughs> Ja, tudi jaz bi rad izrekel svojo zahvalo. Vam, gospod predsednik, in drugim vsem članom našega odbora, gospodu Juliniju, um, nekdanjemu predsedujočemu. Hvala za vaše sodelovanje. 19 let sem preživel v notranji politiki eh, Mačarske, od leta 90 do 99 sem bil tudi poslanec v parlamentu. Potem pa sem svojo politično eh, kariero nadaljeval tukaj v eh, Evropskem parlamentu, bil tudi eh, dolgo član tega odbora v teh treh letih. Eh, sem se veliko naučil, odkril veliko novih področjih, ki jih prej nisem poznal. Eh, sam sem namreč pravnik, ki sem pristojen predvsem za vprašanje ustave. Ampak moram reči, da vprašanja, ki smo jih v našem odboru Envi obravnavali, gre za zelo pomembne in široke teme, od zdravja do varnosti, hrane, um, varovanja okolja. Skratka, veliko tem, cela pa leta um, eh, in srkal sem vse te izkušnje. Veste, da sem bil tudi um, poročevalec pri nekaterih postopkih. Hvala lepa vsem za sodelovanje pri mojih, mojem poročilu, tudi um, poročevalcem o senci. Hvala lepa za vašo podporo, za vse vaše nasvete, ki sem jih od vas dobival v zadnjih treh letih in upam, da lahko na vas računam tudi v prihodnje. Mislim, da bom veliko kolegov srečal tudi v Riju, kajti čez dva meseca bom v, na forumu Rio zastopal Mačarsko, tako da bom lahko srečal um, stare, nove kolege na tem svetovnem forumu. Hvala, da sem se smel posloviti od vas uh, in dovolite mi, da se zdaj umaknem uh, iz tega sestanka, kajti v teh zadnjih tednih imam še veliko za postoriti. Hvala lepa, en kolega se je priglasil k besedi Richard Zeber, um, koordinator eh, ljudske stranke in mu predajam besedo. Hvala lepa, predsednik, ampak mislim, da je to vsekakor razlog. Ne bom predolg, ampak želel bi tudi jaz povedati nekaj besed. Tudi v imenu Petra Lizeja se iskreno zahvaljujem pri kolegu Janošu za njegovo odlično delo, ki ga je opravil v našem odboru. Eh, dal sem tudi kar nekaj intervjujev glede eh, dela um, kolega tukaj v Evropskem parlamentu in vedno so me vprašali dvoje. Prvič, zakaj je delal v odboru za okolje in drugič, kako mu bo uspelo eh, se prebiti v primerjavi z Orbanom. Rekl sem, eh, da je kolega Janoš seveda pravnik, ampak če se hoče v tem odboru karkoli doseči, je treba delati eh, na področju legislative in večino tega dela opravimo prav pri nas. In glede na to, da je on eh, pravnik, je zadeve zelo lahko eh, dobro spravil naprej, pospeševal, upravljal odlično delo. Kar se tiče Orbana, v zelo kratkem času Mu je v primerjavi z Ormonom namreč uspelo doseči konsens med različnimi političnimi skupinami, ampak tudi z svetom in to dokazuje, da je pripravljen vzmeraj na kompromise, Um, da se dobro pogaja in mislim, da je kolega Janoš zdaj zelo dober za Mačarsko, ko obstajajo določena nesoglasja, napetosti z EU in mislim, da je zelo dobro, da bo na čelu države eh, človek, ki ve, kako se pri nas dela, ki ve, kako pomembna je evropska integracija, ki ve, kako pomembno se je držati evropskih pravil, če hočemo sodelovati. Tako da sem izjemno vesel, da bo ta položaj v kratkem tudi prevzel in gospod predsednik, prosim vas, da če bo le mogoče, povabimo tudi kolega Janoša, ko bo sprejet eh, njegov, njegovo poročilo. Eh, mislim, da bi lahko bil prisoten pri podpisu. Mislim, da med našimi vrstami lahko vedno pred, pozdravimo kakega predsednika države. Eh, kolega Janoš, želim tebi in tudi mačarski veliko sreče v prihodnje. Hvala lepa, Richard Zeber. To se mi zdi odličen predlog, eh, tako da bomo to zdaj tudi brez ugovorov sklenili. Torej veliko uspehov pri vašem delu, gospod predsednik, in vso srečo. Of course, don't forget the European Parliament. Uh, yeah, sure. yeah, sure. Ja, der eine geht. Ja, eden gre, drugi pride in že danes zjutraj sem uh, pozdravil našo uh, novo kolegico opazovalko iz uh, Hrvaške, iz uh, politične skupine SND, Romana uh, Jerkovič. Dobrodošli tukaj v Evropskem parlamentu dobrodošli tudi v največjem odboru in tudi najpomembnejšem odboru v Evropskem parlamentu. Želim vam dober začetek dela in vsem nam uspešno sodelovanje. Dobrodošli. So, Tako, zdaj pa res pričnemo z dnevnim redom, kot smo ga zastavili. Ali imate vsi glasovalne kartice s seboj? Uh, potem bomo pa začeli kar z večletnim načrtom za stalež lososa v Baljskem morju in ribištvu, ki izkorišča ta stalež. Tako da pozivam um, k glasovanju o prvem predlogu spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem smo že pri eh, amandmaju 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30. amandma za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, torej um, ni sprejeta 31. sprememba, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 32 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. Šest za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo še preverili elektronsko, torej amandma šest. Haben alle abgestimmt? Smo vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. 32, 23 proti 37 za, torej sprejeto. Torej 34 zdaj le za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, 7, eh, pardon, vzdržani, 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 41 za. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 42. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 43. Za. Proti. Vzdržani. To bomo preverili elektronsko raje. Torej, še enkrat glasujemo elektronsko za predlog spremembe 43. Smo vsi glasovali. Glasovanje je zaključeno. 30 za, 30 proti. Torej, zavrnjeno. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Preverili bomo številko 10. 10. Torej, odpiramo glasovanje, smo vsi glasovali, zapiramo. Pri S in D je nekdo preveč, en preveč. Aha, zdaj pa je v redu, torej 31 za 30 proti, torej dobro, da smo preverili. Sprejeto torej. Zdaj smo pa pri 45. Torej, samo drug del predloga spremembe 45, drugi del 45, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 46, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 11 za, proti, vzdržani, nisem prepričan. Zanimiva sestava glasov. Bomo preverili elektronsko, torej predlog spremembe 11. Glasovanje je odprto. Smo vsi glasovali. Glasovanje je zaprto. 32 za, 29 proti, torej sprejeto. Potem 49 za, proti vzdržani. Mislim, da je tesno sprejeto. 12 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem je na vrsti 50, torej dopolnitev k predlogu spremembe 12 je to, za, proti, vzdržani sprejeto. ust, ustni amandma poročevalca. Kdo je za? Proti? Še enkrat bom vprašal, kdo je za ustni predlog spremembe? Prosim, dvignite roke. Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem pa smo pri 53. 53 za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko, torej predlog smeme 53 preverjamo elektronsko. Glasujte zdaj. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno. Glasujemo o 53. Glasujemo o 53. Torej, glasovanje je zaključeno, 37 za, 23 proti, sprejeto. Zdaj je na vrsti predlog spremembe 54, ne ta pade. No, potem smo pa spet pri ustnem predlogu spremembe strani poročevalca. Kdo je za ta ustni amandma? Prosim, dvignite roke. Kdo je proti? Zdržani, sprejeto. Potem je na vrsti 57 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 58 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 59 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 60 za. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 15 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Potem je na vrsti številka 61 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 19 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto 66 za, proti, vzdržani, sprejeto 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem imamo še en ustni predlog spremembe. Ena, amandma ena. Kdo je za ta ustni predlog spremembe? Prosim, da dvignete roko. Za? Proti? Zdržani? Mislim, da je sprejeto, ampak dajmo preveriti elektronsko. Glasovanje je odprto. Ste vsi glasovali? Glasovanje zaključujemo. 37 za, 22 proti. Torej, ustni predlog spremembe je sprejet. Potem pa aneks, priloga, torej eh, predlog smeme 68 za, proti, stržani zavrnjeno. 21 za, proti, stržani sprejeto. Potem pa uvodne izjave, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 2 za, proti, vzdržani, mislim, da vzdržani ne morem povedati, tako da bomo elektronsko preverili. Torej, predlog spremembe 2. Glasovanje je odprto, smo vsi glasovali, glasovanje zaključujemo. 26, 36 za, proti 23 proti. Torej jasno sprejeto, ampak res nisem videl oddvigov rok z mojega položaja. Mhm. Dann kommen wir auf drei. Okay, 26. 26, torej. Ne, ne, ne, ta pade, torej je naslednji. Za, proti, zdržani, sprijeto, 27 za, proti, zdržani, zavrnjen, 28 za proti, vzdržani, sprejeto. Štiri pade, 29 mhm. za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa še do, končno glasovanje, glasovanje je odprto, elektronsko glasovanje smo vsi glasovali. Glasovanje je zaprto. 56 za, 6 proti, nobenega vzdržanega. Čestitamo, Karl Schlüter. So, Tako, gremo kar naprej. Z... Tukaj smo spremenili zdaj vrstni red. Torej, nekdanja točka 14, plovila za rekreacijo in osebna plovila. Kar začnimo, začeli bomo s predlogom spremembe 6. Za, proti, zavrnjeno. Še enkrat bom ponovil, mislim, da ni vsem jasno, zakaj, o čem glasujemo. Glasujemo o točki dnevnega reda 14, ker mora kolega Tatarela prej oditi, smo to vzeli naprej. Gre za mm, nekontroverzno, neproblematično poročilo, tako da točko dnevnega reda 14 smo zdaj eh, vzeli naprej in odločamo o predlogu spremembe 6. Torej, glasovanje je odprto. Kdo je za? Proti? Zdržani? Torej, zavrnjeno. Sedem za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Osem za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Devet. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani. obdržali. 11 bomo preverili elektronsko, ni čisto jasno, tako da odpiram glasovanje za 11. Smo glasovali, zapiram glasovanje. 24 za, 37 proti zavrnjeno. Potem gremo naprej z Predlogom spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 13 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 2 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto, štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. In še zaključno glasovanje. Glasovanje, elektronsko glasovanje odpiramo. Smo vsi glasovali. Glasovanje je zaprto. 56 za, nihče proti, šest vzdržanih. Čestitamo kolegi. Tartarello. Tako, zdaj smo pa spet na sledi dnevnega reda in to pri točki 10. Neustrezni silikonski prsni usadki iz gela, ki jih izdeluje francosko podjetje PIP. In začnimo kar z glasovanjem, če ste vsi pripravljeni. Začnimo z predlogom spremembe 26 za, proti, vzdržani, sprejeto. 27. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 28. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 29. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj je na vrsti predlog spremembe 30. Deljeno glasovanje, najprej prvi del za, proti, vzdržanih sprejeto, drugi del 30 za, proti, vzdržano, vzdržani, zavrnjeno, torej drugi del 30 zavrnjen, 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 36 za proti. Vzdržani zavrnjeno. 32 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 33 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno bomo še enkrat, prosim, glasovali, nisem razvidel rezultata. Torej, 33, kdo je za? Proti? Zdržani? Mislim, da je za las sprejeto, bi rekel, ampak dajmo preveriti elektronsko. Torej, 33 preverjamo, elektronsko glasovanje je odprto. Smo vsi glasovali, glasovanje je zaprto. 38 za, 23 proti, torej tega nisem mogel videti od tukaj. Prosim vas, da jasno dvigujete roke za proti ali vzdržanih, da bom lažje videl rezultate. Zdaj pa je na vrsti 34, spet glasovanje po delih. Prvi del za proti, vzdržani, zavrnjeni, drugi del za proti, vzdržani, sprejet drugi del. 34. Na vrsti je 35 za proti. Zdržani. Zavrnjeno. Osemintrideset za proti, zavrnjeno, sprejeto. Štirideset imamo spet dva dela. Glasovati moramo le o drugem delu. Torej drugi del štirideset za, proti, zdržani, sprejeto. Na vrsti je predlog spremembe 41 za, proti, vzdržani sprejeto, 42 za, proti, vzdržani sprejeto, 43 za, proti, vzdržani sprejeto. To bomo raje preverili elektronsko. Torej 43 glasujemo zdaj. Glasovanje je zaprto. 39 za, 23 proti. Sprejeto torej. Potem pa žil pa njo in predlog spremembe 44 za, proti, zdržani, sprejeto. Potem kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pade kar nekaj amandmajev in naslednji je 51. Kdo je za? Proti. Vzdržani, sprejeto. 49 za. Proti. Vzdržani. Za las sprejeto. Naslednji je predlog spremembe 53 za. Proti, vzdržani, sprejeto. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 56 za. 55 smo torej imeli, aha, bomo pre, želite preverjati, torej o 55 odločamo elektronsko. Ste vsi glasovali, glasovanje je zaprto. 30 za, 30 proti, torej zavrnjeno. Ja, to mi je bilo že tako jasno. 56, o 56 glasujemo, kdo je za kdo je proti zdržani. Sprejeto. Bomo raje preverili, ker je bilo že prej le na tesno, tako da preverjamo 56. Glasovanje je odprto. Smo vsi glasovali, glasovanje je zaprto. 32 za 29 proti. Torej, sprejeto je 57 pade in nadaljujemo z 58. 58 torej za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani. To bi preverili elektronsko, prosim. Preverjamo torej predlog spremembe 59. Glasujemo zdaj. Glasovanje je zaprto. 35 za, 27 proti, sprejeto torej. Glasujemo o 60 za, proti, vzdržani, sprejeto. 61 za. Proti? Zdržani? Sprejeto. 62 za. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Potem glasujemo o 63. Gre za ustni predlog spremembe. Kdo je za? Za? ustni predlog spremembe, kdo je proti, vzdržani, sprejeto, 64 za, proti, sprejeto, 65 za, proti, vzdržani, sprejeto, 66 gre za jezikovni predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 za, proti, Vzdržani? Zavrnjeno. 71 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 70. Spet jezikovni amandma. Za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 72 za. Pro, proti? vzdržani. Tesno sprejeto. Potem smo kje pri 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 za, proti, vzdržani, sprejeto. 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 77 za, proti vzdržani sprejeto, 78 za, proti vzdržani zavrnjeno, 79 za, proti vzdržani sprejeto, 80 za, proti vzdržani sprejeto, 81 za, proti vzdržani sprejeto. 82 za, proti vzdržani sprejeto, 83 za, proti vzdržani sprejeto. Potem smo pa pri uvodnih izjavah. Predlog spremembe 1 za, proti vzdržani sprejeto. 2 za, proti vzdržani sprejeto. 3 za, proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno 4 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani, proti, vzdržani sprejeto, deset za, proti, vzdržani sprejeto, enajst za, proti, vzdržani sprejeto, dvanajst za, proti, vzdržani zavrnjeno, trinajsta, eh, trinajsti predlog spremembe za, proti, vzdržani sprejeto, štirinajst za, proti, Proti zdržanje sprejeto, 15 za, proti zdržanje sprejeto, 17 glasovanje po delih, prvi del za, proti zdržanje, prvi del je sprejet, glasujemo v drugem delu, 17. predloga spremembe za, proti vzdržanje zavrnjeno. Glasujemo o predlogu spremembe 19 za, proti zdržani sprejeto, 20 za, proti zdržani. Zavrnjen, ampak bomo preverili eh, elektronsko, torej predlog spremembe 20, ni bilo čisto jasno, glasujemo zdaj. Smo vsi glasovali, glasovanje je zaprto. 15 za, 45 proti. Torej, prosim, bolje dvignite roke, potem bo za mene enostavneje. Ne bomo potrebovali elektronskega preverjanja. Torej, predlog sprejme 20 zavrnjen, 21 za. Proti. Zdržani. Zavrnjen. 22 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 23 za proti vzdržani sprejet, 24 za, proti vzdržani sprejet, 25 za, proti vzdržani. To bomo preverili, torej preverjamo 25 predlog spremembe, glasovanje je odprto. Smo vsi glasovali, glasovanje je zaprto. 31 za, 28 proti sprejeto. Zdaj pa še zaključno glasovanje, ki bo elektronsko. Glasovanje je odprto. Smo vsi glasovali. Smo vsi glasovali. Glasovanje je zaprto. 62 za, nihče proti, nihče vzdržan to je spet en krasen rezultat. Čestitamo vsem, ki so sestavljali to resolucijo. Dobro delo ste upravili in gremo s tem v plenarko. Zdaj pa nadaljujemo. In sedaj nadaljujemo z 11. točko dnevnega reda geografske označbe aromatiziranih vinskih proizvodov. Bomo takoj začeli z glasovanjem. Kot prvi je na vrsti predlog spremembe 3 za proti zdržani sprejet. Predlog spremembe 4 za proti zdržani sprejet. Predlog 5 za proti, zdržani, sprejet. Šest za, proti, zdržani, sprejet. Sedemnajst za, proti, zdržani, zavrnjen. Sedem, pardon, o, prehiter sem bil, a gre pet za proti zdržani sprejet. Sedem za proti zdržani sprejet. Osem za proti zdržani sprejet. Osemnajst za proti zdržani sprejet zavrnjen. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo 19, elektronsko glasovanje. So vsi glasovali. Konec glasovanja. 32 za, 27 proti, 19 je sprejet. Predlog 9 za, proti, vzdržani sprejet, 10 za, proti, vzdržani sprejet, 9, torej agri 9 za, proti, vzdržani sprejet, 20 za, proti, vzdržani sprejet. vzdržani, zavrnjen. 21. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Agri 10 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 za, proti vzdržani. Sprejet. Na to 25 za, proti vzdržani. Zavrnjen. 26 za, proti vzdržani. Zavrnjen zavrnjen. 27, 28, 29 in agri 11, to so identični predlogi in glasujemo, kdo je za, proti, zdržani, sprejet 30 za, proti, zdržani, sprejet 32 za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani zavrnjen, 33 za, proti, zdržani zavrnjen, 34 za, proti, zdržani zavrnjen, 35 za, proti, zdržani zavrnjen šestintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedemintrideset, osemintrideset, agri, dvanajst. Eh, v celoti, torej za vse, za, proti, vzdržani, sprejeto. Devetintrideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Štirideset za, proti, vzdržani, zavrnjeno sprejet predlog. 41 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 42 za, proti, vzdržani, sprejet. 43 za, proti, vzdržani, sprejet. 44 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Vzdržani je zavrnjen, 46 za, proti, vzdržani sprejet, 47 za, proti, vzdržani zavrnjen, 49 za, proti, vzdržani sprejet, 50 za, proti, vzdržani sprejet, agri 13 za, proti, proti, zdržani sprejet, agri 14, za proti, zdržani sprejet, 51 pade, 52 sedaj za, proti, zdržani, sprejet. 53 pade za, proti, vzdržani, sprejet. Trinajst za, proti, vzdržani, sprejet. Petinpetdeset po delih. Samo drugi del. Glasujemo samo o drugem delu. Eh, predloga 55, do je za, proti, zdržani, sprejet. Šestinpetdeset za, proti, zdržani, sprejet. Agri sedemnajst za, proti, vzdržani, sprejet. Štirinajst za, proti, vzdržani, sprejet agri. Dobro, napaka z moje strani. Agri 18. E, moramo glasovati o agri 18, kdo je za, proti, vzdržanje, sprejet. Sredstvo pri predlogu 14, za, proti, vzdržanje, sprejet. 15, 16 skupaj, za, proti vzdržani sprejet, 58 in agri 20 identična za, proti vzdržani sprejeta, na to 60, 61 za, proti vzdržani sprejet, očitno je mislil agri 21, na to 62 in 22 identična za, proti vzdržani sprejeta, proti vzdržani sprejeta. Na to 64 in 64 in agri 23 um, ehm, za proti vzdržani oba sta sprejeta. 63 odpade. Na to vodne izjave 1. Kdo je za? Proti vzdržani sprejet sprejeta in na to eh, glasovanje o celotnem osnutku. To bomo eh, opravili elektronsko. Glasovanje se je začelo. So vsi glasovali. S tem smo končali glasovanje. 57 za. Štirje so se vzdržali in to osnutek eh, resolucije, torej z elektronskim glasovanjem, začetek glasovanja. Ste vsi glasovali, glasovanje je končano. 57 za, en glas proti, trije vzdržani, prisrčne čestitke poročevalcu. So, das war bis jetzt die Übung. Jetzt sedaj lahko rečemo, je bila vaja in sedaj sledi malce daljše glasovanje. In sicer Evropa gospodarna z viri, to je točka 12 dnevnega uh, reda, poročevalec je Gerbrandi. Malce se moramo osredotočiti, da bomo uh, z kompromisnimi eh, predlogi eh, prišli do konca. Eh, kolega Evelo bi se želel oglasiti k besedi. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zelo na kratko bom spregovoril, to da moram se tega dotakniti, ker menim, da je izredno pomembno. Pisno v španščini sem imel dva predloga sprememb. 1996, pri nekaterih jezikih je bilo to slabo prevedeno e, in e, se e, razume prav nasprotno od tega, kar sem želel povedati. Ker je sedaj prišlo tudi do spremembe v španščini, ne razumem, zakaj gre. Nekdo si je očitno ustvaril mnenje o tem, Gotovo je treba povedati, da to ni, kar sem želel povedati. Ne vem, kako se lahko sedaj to zopet ponovno spremeni v španščino in to izrazi tako, kot sem pravzaprav želel izraziti in imam predlog spremembe v zvezi s tem. Predlagam torej, če obe točki eh, prideta na vrsto za glasovanje, da vaše predloge še enkrat preberete in eh, s tem eh, je možno to preveriti. Očitno ste za, torej bomo tudi tako zadevo eh, uredili, da ne bo lost in translation tako rekoč izgubljeno s prevodom. Torej, začnimo z kompromisom ena, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis dva, za,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 proti, vzdržani in tu bomo preverili elektronsko. Torej, preverjamo C6. Ste vsi glasovali? Glasovanje je zaključeno. C6 je torej zavrnjen predlog. Sedaj smo pri C7. C7 za, proti, zdržani sprejet, C8 za, proti, zdržani sprejet, C9 za, proti, vzdržani sprejet, C10 za, proti, vzdržani sprejet, moramo preveriti. Preverjamo C10. Glasovanje se je pričelo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. C10 je sprejet predlog. In nadaljujemo z C11 za proti vzdržani. ni razvidno. Torej, C11 moramo preveriti elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. C11 je predlog, eh, ki je sprejet 31 proti 29 in sedaj smo pri C12 za proti zdržani Eh, sprejeto, C13 za proti vzdržani sprejet predlog, C15 za proti vzdržani sprejet, C16 za proti vzdržani sprejet, 17 za proti vzdržani sprejet, 18 za proti vzdržani sprejet. In eh, sedaj smo do predloga spremembe ena za proti vzdržani sprejet, dva za proti vzdržani sprejet, tri za proti vzdržani sprejet, štiri za proti vzdržani sprejet, pet za proti vzdržani sprejet prejet. Na to lahko malce preskočimo. Pri meni je stran 6, predlog 56, 57, pardon, eh, v dveh delih. O prvem delu za proti vzdržani sprejet, drugi del za proti vzdržani zavrnjen. In eh, skačemo dalje. Okay. Pri meni stran 9 glasujemo o predlogu spremembe 94. 94, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 91 za, proti vzdržani sprejet, 93 za, proti vzdržani zavrnjen, 95 za, proti vzdržani sprejet, 92 v dveh delih, tudi eh, glasovanje po delih, prvi del za, proti vzdržani sprejet vzdržani. To moramo preveriti. Glasujemo torej o predlogu 92. prvi del. Ste vsi glasovali. E, konec glasovanja. 36 za, 23 proti, sprejet drugi del za, proti, držani, zavrnjen. 96 za, proti, držani vzdržani sprejet. Na to je ena. Ponovno glasovanje po delih, eh, prvi del. Za, proti, vzdržani sprejet, drugi del. Za, proti, vzdržani je sprejet torej sprejet ta predlog. Na to 98, tudi 98 po delih, torej sedaj glasujemo v prvem delu za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti vzdržani sprejet. 168 odpade, 104 tudi, In na to glasujemo o 102 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 99. Sedaj prosim eh, kolego Perela, da nam prebere besedilo v originalnem jeziku in to bo potem eh, veljalo. Hvala. Yeah. Gospod predsedojoči, eh, besedilo izhaja z predpostavka, da vsak okrep, eh, ki želi doseči večjo očinkovitost pri uporabi resursov, eh, virov, torej ne more biti omejen za javno področje. V prevodu piše, mora ostati na javnem področju. In eh, mi imamo tukaj napisano na zasebnem eh, področju. Nekaj eh, drugega je bilo tudi sprejet, spremenjeno, ampak to je bilo najpomembnejše, kar sem pravkar prebral. Pravzaprav se je prevod glasil drugače. Torej, ne gre le za javnost in za javno področje, torej bomo glasovali tako, kot je kolega pravka predstavil, 99 za, proti, vzdržani, s tem sprejet. Sedaj glasujemo o predlogu 110 za. Oprostite, glasujemo o predlogu 100, ker smo 102 zavrnili, torej glasujemo o 100 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 101 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 110 je na to na vrsti, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 112 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Drugi del predloga 112 bomo preverili elektronsko, začelo se je glasovanje ste vsi glasovali, glasovanje je zaključeno, torej 112 drugi del je s tem zavrnjen in sedaj 10, ponovno v dveh delih, prvi del za proti, zdržani, sprejet, drugi del za proti, zdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen, 113 za, proti, vzdržani, sprejet, 114 za, proti, vzdržani, sprejet, 115 za, proti, vzdržani, sprejet, 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 117 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 117 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 121 za, proti držanji zavrnjen, 116 v dveh delih, prvi del za, proti vzdržani zavrnjen, drugi del 116 za, proti vzdržani zavrnjen in sedaj 118 za, proti, vzdržani zavrnjen, 120 za, proti, vzdržani sprejet, 143 za, proti, vzdržani sprejet, 122 za, proti, vzdržani sprejet, 143 za, proti, vzdržani sprejet, 123 za, proti, vzdržani sprejet, 124 za, proti, vzdržani zavrnjen, 126 za, proti, vzdržani zavrnjen, 127 za, proti, vzdržani zavrnjen ne, 127 še enkrat. Eh, ponavljamo za, proti, vzdržani, sprejet. 128 za, proti, vzdržani, sprejet. 129 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del 129 za, proti, vzdržani, sprejet proti, zdržani, zavrnjen. Sedaj preverjamo 129. drugi del elektronsko, začete glasovanja. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 100, ne, pardon, 29 za, 29 proti. S tem je drugi del 129. Eh, predloga zavrnjen. 130 v treh delih, prvi del za proti vzdržani zavrnjen. Na to drugi del 38, mislim, da tu nekaj za številkami ni točno. Um, zavrnjeno In um, tretji del, za proti vzdržani zavrnjen. Torej smo sedaj pri 88 za proti vzdržani sprejet 133.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 za, proti, vzdržani, sprijet. Itre 9, ne, tukaj glasovanje ni potrebno. 158 za, proti, vzdržani, sprijet. 160 za, proti, vzdržani, sprijet. 162 za, proti, vzdržani sprejet. 211 za, proti, vzdržani zavrnjen. 192 za, proti, vzdržani sprejet. 163 za, proti, vzdržani, sprejet, 164 za, proti, vzdržani, sprejet, ITRE 30 odpade, 165 za, proti, vzdržani, sprejet, zavrnjen, 166 za, proti, vzdržani, sprejet, 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 55 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejet. Predlog Olga Kramarja je torej sprejet. 177 za, proti, vzdržani, zavrnjen. ITRE 6 za, proti, vzdržani, sprejet. ITRE 10 za, proti, vzdržani, sprejet. ITRE 19 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 202 za, proti, vzdržani, sprejet. ITRE 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Inter ni glasovanja. Sedaj smo na 193 za, proti, zdržani, zavrnjen, 194, ja, govornik se je zmotil, 194 za, proti, zdržani, zavrnjen, na to 54 v dveh delih prvi del za, proti, zdržani, sprejet, drugi del za, proti, proti, vzdržani, zavrnjen. Sto sedemindevetdeset za, proti, vzdržani, zavrnjen. Preverjamo. Sto sedemindevetdeset, elektronsko glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 25 proti. Dobro, da smo preverili. Sedaj smo pri 203 za, proti, zdržani, sprejet. ITRE 26 za, proti, zdržani, sprejet. INTA 4 za, proti, zdržani, sprejet. ITRE 22 za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani, zavrnjen, 207 za, proti, zdržani, zavrnjen, 205 za, oprostite, 205, torej za, proti, zdržani, zavrnjen, 204 za, proti, proti, vzdržani. Preverjamo. Preverjamo 240, 204. Eh, Glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Šestindvajset za, dvaintrideset proti. 204 je torej zavrnjen. Na to 206 za, proti, vzdržani zavrnjen. 210 za, proti, vzdržani sprejet. 212 za, proti, vzdržani sprejet. Preverjamo 212 elektronsko glasovanje, začete glasovanja. Ste vsi glasovali, konec eh, glasovanja. 29 eh, je, torej ta 212 je zavrnjen. 213 v dveh delih. Prvi del za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti vzdržani sprejet zavrnjen. Drugi del. 214 za, proti vzdržani spreje, 215 za, proti vzdržani spreje, 215 ni treba, torej skačemo naprej. ITRE 20, eh, kdo je za, proti vzdržani sprejet, 215. 21, ponovno v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani sprejet, ITRE 21, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjen, 230 za, proti, držani zavrnjen. zavrnjen. 226 za. Eden za, proti, zavrnjen. 223 in 227 za, proti, zdržani, zavrnjena. 224 za, proti proti, zdržani zavrnjen, 233 je omaknjen in sedaj dva identična, 229 in 222 za, proti, vzdržani zavrnjena, 234 za, proti, zavrnjen, 228 za, proti, proti, vzdržani, sprijet. Preverjamo 228, torej elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Elektronsko preverjanje 228 tega predloga ste vsi glasovali, Glasovanje je končano, 31 za, 26 proti, s tem je ta predlog sprejet. 232, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 231 za, proti vzdržani zavrnjen, 235 za proti vzdržani zavrnjen, 236 Očitno eh, obstoja težava s francoskim tolmačanjem, torej 231 je bil zavrnjen. To pravim zaradi kolegov in 235 je bil predlog tudi zavrnen. Sedaj smo pri 236 glasujemo. Kdo je za, proti, vzdržani? To moramo preveriti elektronsko. Preverjamo 236 elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. 25 za, 31 proti, s tem zavrnjen. 237 za, proti, zdržani, sprejet. 16. ITRE odpade. Nadaljujemo z ITRE 25. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet? 238 v dveh delih, prvi del, 238 do je za, proti, vzdržani, sprejet, drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. 249 v dveh delih delih ni več potrebno, kaj ti odpade. 239 za, proti, zdržani, sprejet. Na to lahko preskočimo. Krihar do zebarju. To je predlog 248, to je za, proti, zdržani, sprejet. In ta 8 za, proti, zdržani, sprejet vzdržani, sprijet. In ta dvanajst, kdo je za, proti, vzdržani, sprijet. 261 za, proti, vzdržani, sprijet. 262 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 263 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, preverjamo. 263 preverjamo, elektronsko glasovanje, ste vsi glasovali. S tem je eh, glasovanje zaključeno. Z 31 glasovi za je predlog sprejet, 26 eh, je bilo proti. Na to in ta 5 za, proti, vzdržani sprejet, in ta 14 za, proti vzdržani sprejet in ta 15 za proti vzdržani sprejet. Na to nadaljujemo z 265 gebrandi za proti vzdržani sprejet. 268 za proti vzdržani sprejet proti, zdržani sprejet, in ta sedem za, proti, zdržani sprejet, 268, 269, 270, prvi del za, proti, zdržani sprejet, drugi del 270 za, proti zdržani zavrnjen, 271 za, proti zdržani sprejet, 272 za, proti vzdržani sprejet, INTA 6 za, proti vzdržani sprejet, INTA 1 za, proti vzdržani sprejet, INTA 9 za, proti vzdržani sprejet, 6 za, proti vzdržani sprejet, Judith Merkis. Hvala, predsedojoči. Želim, da se nekaj pojasni. In sicer eh, predlog spremembe šest konsolidiranje odpadev. In trije predlogi so bili, Želim vprašati sekretarjat, zakaj um, predlog spremembe 88 uh, pokriva tako 133. Ne razumem tega. M, lahko bi imeli ločeno glasovanje pri 133, kajti zadnji del eh, se lahko vključi, prvi pa ne. Ali bi lahko imeli glasovanje v prvem delu 133? 88 smo sprejeli in s tem uh, je to. Uh, tako rekoč že mimo, z, mi smo uh, že precej dalje naprej in mi pravijo, da je tako, kot sem postopal pravilno. Dobro, sedaj imamo predlog spremembe. Šest za proti, zdržani sprejet, sedem za proti, zdržani sprejet, osem za proti. Zažani sprejet. Devet za proti. Zdržani zavrnjen, deset za, proti, zdržani, to bomo preverili. Torej, preverjamo deset, glasovanje se je začelo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 25 uh, eh, proti, s tem je ta predlog sprejet. 11. Glasujemo za, proti, zdržani sprejet. 14 v delih, prvi del za, proti, zdržani sprejet, drugi del za, proti, zdržani sprejet. 12. Po delih dva dela odpade. Ni potreben, ker smo sprejeli predlog 14. Sedaj 15. 15 je, 15 je dodatek in bomo glasovali, torej o predlogu spremembe 15 za proti zdržani zavrnjen. In sedaj glasujemo o 16 za proti, zdržani zavrnjen, 13 za proti, zdržani sprejet, 17 za proti, zdržani sprejet, 18 za proti, vzdržani zavrnjen. Preverjajmo. Preverjajmo. 18. Elektronsko glasovanje se je začelo. Ste vsi glasovali, s tem eh, je glasovanje končano. 25 za, 29 proti, torej 18 zavrnjen, 19 za, proti, zdržani, sprejet, 20 za, proti, zdržani, zavrnjen, 21 za, proti, zdržani, zavrnjen, proti vzdržani sprejet. 22. Korega, kolega Perelo, še enkrat pojasnite, da bomo razumeli smisel vašega predloga. Torej, originalni predlog še enkrat preberite, prosim. V, zelo nakratko, gospod predsedujoči, prebral bom besedilo, ki je bilo dodano. Prične se z Evropsko unijo. Namreč v vsakem primeru eh, se ne doseže trajnosti, eh, če neposredno vključeni eh, niso dejansko v celoti delujoči in ko, če se ne uporabi vseh surovin. Dobro. Sedaj imamo izhodiščno originalno besedilo, tudi smisel je sedaj eh, jasen in glasujemo o tem predlogu 22. Eh, prosim, tisti, ki ste za ta predlog, eh, glasujte, zdaj vzdržani sprejet, torej 23. Zda proti vzdržani zavrnjen 24 za proti vzdržani sprejet, 25 za, proti vzdržani zavrnjen, 26 za, proti vzdržani sprejet, 27. E, očitno želja, da bi 26 elektronsko preverili začetek glasovanja. Ste vsi glasovali za e, končano glasovanje, 26 je zavrnjen. 26, eh, torej 30 jih je proti, 27 za, proti, zdržani zavrnjen, 28 za, proti, zdržani sprejet. In der Abstimmliste ist ein Fehler. Es gibt očitno eh, je napaka na seznamu samo eno glasovanje na koncu, eh, predlog na lastno pobudo in eh, sedaj glasujemo, začete glasovanja elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec, trije še manjkajo, trije ne želijo glasovati, konec glasovanja, 48 za, trije proti pet se jih je vzdržalo, prisrčne čestitke. Um, Gerben Jan Gebrandi eh, za to poročilo na lastno pobudo. Hvala lepa tudi vsem eh, upletenim, tudi sekretarjatu za opravljeno delo. To ne bilo enostavno, stane veliko živcev in mi nadaljujemo in prehajamo k. Uh, mnenju gospoda Canonija. To je nekdanja točka dnevnega reda 13, sprememba uredbe ES o odstranjevanju plavuti morskih psov na krovu plovil. Začenjamo s eh, predlogom spremembe 6 za proti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 proti, vzdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 za, proti, vzdržani sprejeto. Potem glasujemo o 14 za, proti, vzdržani sprejeto. 15 za, proti, vzdržani sprejeto. 16 za. Proti vzdržani sprejeto. Tri za. Proti vzdržani sprejeto. Sedemnajst za. Proti vzdržani sprejeto. Štiri za. Proti vzdržani sprejeto. Osemnajst za. Proti vzdržani sprejeto. Pet za. Proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja našega odbora v zvezi s to temo. Elektronsko glasovanje začnimo. Ste vsi glasovali? E, konec glasovanja. 50 je glasovalo za, 2 proti, nič vzdržanih. S tem smo torej sprejeli mnenje v tej obliki. Zahvaljujem se za koncentrirano delo, končali smo glasovanje in tisti, ki želijo še ostati eh, tukaj, so prisrčno vabljeni, vsem ostalim pa želim še naprej prijeten dan. Sedaj prehajamo k točki dnevnega reda 15. E, izvedbeni akt o krmi in živilih iz Japonske po nesreči v Fukushimi. Hm? Pozdravljamo. Ali bi se lahko o drugih vprašanjih eh, pogovarjali zunaj, kolegice in kolegi? Um eh, nimamo veliko časa, zaradi tega, ker ob 17. uri prihaja komisar, zato želim eh, začeti obravnavo te točke dnevnega reda. Pozdravljam eh, japonsko delegacijo tu v naših vrstah, torej prisrčno dobrodošli tu v parlamentu. In gospoda Podeleja iz eh, komisije prosim, da prevzame besedo. Prosim, beseda je vaša. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim povedati nekaj besed o zgodovini. Spomnite se, nesreče v Fukushimi, teda je komisija zelo hitro reagirala za to, da lahko sprejmemo ukrepe eh, glede nadzora radioaktivnosti pri živilih, ki jih eh, uvažamo iz Japonske. Teda smo prevzeli in sprejeli nujne ukrepe, sprejeli smo tudi ustrezne pravne okvire za to, da so države članice lahko nadzorovale uvoz iz Japonske. mi predvsem uvažamo rastlinske eh, proizvode, se pravi zelenjavo, alge, rastline, eh, uvažamo pa tudi pridelke iz ribolova. Ne uvažamo pa mesa in mlečnih proizvodov. Uvažamo tudi manjše količine hrane za hišne ljubljenčke med eh, temi prvimi ukrepi smo se eh, oprli na evropske standarde sprejete po Černobilu, standarde za eh, kontrolo. Japonci pa so uporabljali lastne standarde za nadzor svojega izvoza, kajti v naših prvih odločitvah smo rekli, da morajo japonske oblasti opraviti nadzor pred izvozom, se pravi, to je veljalo za proizvode, ki naj bi jih izvažali v Evropsko unijo in eh, kontrolirali naj bi dejansko 100 odstotno vs izvoz eh, iz Japonske in eh, mi smo ob prihodu teh predelkov v države članice tudi eh, kontrolirali določen odstotek. Prav gotovo se boste spomnili tudi razprave v Strasburu 8. Eh, aprila 2011, eh, ko je parlament zahteval naj spremenimo standarde skupnosti in naj se prilagodimo japonskim standardom, ki so bili bolj strogi. Po razpravi v plenarnem zasedanju je komisija spremenila standarde, uporabljamo bolj stroge japonske standarde. Od tedaj, se pravi od 1. aprila naprej, so eh, Japonci sprejeli še strožje standarde, zato da bi povrnili zaupanje svojih potrošnikov. In zaradi tega smo imeli izbiro ali da uh, ohranimo stare standarde ali pa, da se ponovno prilagodimo bolj strožjim japonskim standardom. Zaradi tega, da bi pa zagotovili skladnost, doslednost in eh, da Eh, ne bi pred eh, izvozom upoštevali strožje predpise mi pa ob prihodu tega blaga uporabljali eh, blažje standarde smo se odločili za poostritev naših standardov in prevzem novih japonskih standardov in zato smo tudi marca državam članicam predlagali Eh, spremembo uredbe, po kateri se želimo prilagoditi eh, strožjim japonskim standardom. Eh, to novo odločitev smo tudi izkoristili za to, da prilagodimo kontrole za alkohol, naprimer sake, japonski viski, kajti Japonci so nam pokazali, da so opravili analize eh, teh alkoholnih pijač, ki jih v majhnih količinah izvažajo v evropske države. In videli smo, da ni težav z radioaktivnostjo, kajti eh, postopek destilacije in fermentacije je učinkovita, če je v žitaricah eh, bilo nekaj eh, kontaminiranih eh, surovin, so kontaminacije ostale v odpadkih destilacije. Se pravi, radioaktivnost ni prešla v alkoholne hlape v postopku destilacije, se pravi, Eh, tega eh, ni bilo ne v Sakev, ne v Sočiju, ne v Viskiju. Eh, torej, japonske oblasti opravljajo torej močne kontrole in pokazali so torej, da ni kontaminacije in zaradi tega smo hoteli izključiti te tri pijače iz vstopnih kontrol. Torej, Mi smo torej sprejeli to tretjo odločitev zaradi tega, da bi zagotovili doslednost in skladnost z japonskimi standardi in zaradi tega smo ravnali po nujnem postopku. Eh, zato, da zaključim, eh, bi vam eh, rad povedal, Eh, kljub samo navedel nekaj številk. Japonske oblasti so opravile po nesreči v preteklem letu 136 eh, tisoč eh, analiz živil namenjenih potrošnikom po 1. aprilu. Po eh, sprejemu strožjih ukrepov so opravili še 8000 eh, pregledov. Od tega so opravili potem še eh, 1380 eh, kontrol eh, alkoholnih pijač in tu niso našli nobenih pozitivnih primerkov. Eh, podatke za Evropsko unijo. Naj navedem še o prihodu so države članice od lani, od marca lani opravile več eh, kot 2000 eh, kontrol v letu 2011 in 500 v letu 2012. Eh, se pravi 2500 kontrol in samo dva eh, neprimerna že, eh, vzorca smo našli in sicer gre za primerke čaja. Toliko o številkah, s katerimi razpolagamo danes. In če imate še kakšno vprašanje, če želite dodatna pojasnila, smo seveda pripravljeni odgovarjati eh, na vaša vprašanja vprašanja, če nam boste seveda ponovno dali besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa. Najprej eh, kolegica Mišel eh, Ilvazi. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za informacije. Najprej prva pripomba. Mi poslanci se ne strinjamo posem s tem postopkom. E, Žulajnen je v nekem pismu zapisal, da nam mora komisija dati informacije predhodno. Vi pa ste ukrepali, ne da bi predhodno obvestili poslance. Opravičujem se, vendar to se mi zdi eh, ne preveč eh, primerno. Poglejmo si sedaj vsebino predlogov. Eh, tudi sedaj smo nekoliko zaskrbljeni zaradi eh, štirih reaktorjev, torej v četrtem smo imeli eh, požar, prišlo je seveda do uhajanja plutonija, cezija in tako naprej. Eh, nek, senatorski, nek, nek ameriški senator nam je v pismu eh, dejal, da je zelo zaskrbljen zaradi situacije v reaktorjih in mm, misija eh, Evropskega parlamenta bi morala odpotovati eh, v Fukushimo. Torej, tudi jaz sem bila tam, Eh, na japonskem 60 km od eh, reaktorja, nisem pa mogla priti do samega obrata. Eh, zanimivo bi bilo te stvari videti, kaj ti dvomimo in sumimo, da so tu določene stvari še nepojasnene in skrite mislim, da eh, je treba opraviti meritve stroncija, joda, americija in podobno. Eh, vendar menim, da je prezgodaj, da nehamo opravljati te kontrole. Tudi zaradi tega, ker še vedno prihaja do uhajanja teh eh, elementov okoli elektrarne, poleg tega pa tudi nimamo možnosti ogleda. Potem standardi. E, mi smo glasovali in standardi za jedrsko e, nesrečo so e, previsoki, to so glasovali v parlamentu o tem brez sodelovanja ustreznih strokovnjakov in zeleni so podvomili o teh eh, številkah in dejstvo je, eh, da so na japonskem tudi zelo hitro eh, presegli vrednost uh, Eh, določen, ki smo jih mi eh, določili. Eh, Naprimer, 500 bekarelov so imeli. Zelo uh, hitro in pravite, uh, v Cezija ne najdemo uh, v destiliranih proizvodih, kako pa je z eh, drugimi eh, elementi, eh, določene prehajajo v alkoholne hlape, drugi pa ne. Torej, treba je pregledati vse radionuklide. Veste, da smo imeli pač Eh, določene vzorce, kjer smo presegli mejne vrednosti. Pravite pač, da to ni bilo hudo. Da, je hudo. Vsaka doza uh, radioaktivnosti lahko sproži nastanek eh, raka. Naprimer, oseba, ki je že ogrožena in ki je ogrožena uh, z uh, obremenjenimi živili je izpostavljena eh, še višji nevarnosti. Se pravi, mi moramo pravzaprav tu predvideti eh, nično vrednost radioaktivnosti. Torej, jaz sem za to, da naredimo kot Avstralija in Združene države, ki so ustavile uh, uvoz iz Japonske. To ne vpliva eh, močno na japonsko gospodarstvo, je pa pomembno za zdravje evropejcev in to bi povečalo našo verodostojnost. Eh, torej, mi moramo imeti misijo za Japonsko, ki naj bi šla v Fukushimo, da pregleda stanje reaktorja, da vidi, kako je z uhajanjem eh, Eh, vseh teh elementov mi moramo imeti eh, primerne standarde in standarde moramo tudi eh, prilagoditi tudi jedrskim nesrečam in dejstvo je, zakaj bi uvažali proizvode iz Japonske, zakaj bi imeli neko demokratizacijo radioaktivnosti za Evropo. Hvala lepa, Iv Koše in na to pa Ravel Pok gospod Koši. E, torej, jaz bom zelo kratek, ker je gospa Rivazi že marsikaj povedala. Jaz bom dopolnil njen prispevek in imam tudi vprašanje za komisijo. E, v Evropi smo srečali tudi nekdanjega prefekta regije Fukushima, ki je tudi povedal, eh, da so kmetovalci v zelo težavnem položaju. Torej, ta delegacija je bila pred enim mesecem pri nas in v delegaciji je bil tudi kmetovalec, ki je dejal, da zaradi radioaktivnosti svojih proizvodov ne more več prodajati. Tudi mi smo dobili te alarmantne informacije, eh, da eh, je radioaktivno še vedno prisotnost. Mi sicer lahko zmanjšamo eh, standarde za živila, vendar tu pa če ni bilo ene velike eksplozije kot v Černobilu, ko je prišlo do trosenja radioaktivnosti po celi Evropi v hipu. Fukushima je dolgo časa trajala. Eh, Fukushima je vojna brez vojne, zaradi tega, ker se stvari nadaljujejo. Se pravi, v bazenu reaktorja številka štiri eh, se stvari še dogajajo in zaradi tega mora komisija poslušati kolegico. Eh, treba je poslati misijo na pregled reaktorja številka štiri. Torej, v Franciji imamo tudi neodvisen laboratorij 25 let po Černobilu in dobro bi bilo, če bi eh, tu vključili tudi civilno družbo pri naših eh, strokovnjakih. Tudi treba je seveda pridobiti mnenje jedrskih eh, strokovnjakov, vendar tudi civilno družbo je treba vključiti In če pride do uh, take misije, je treba organizirati um, tako uh, srečanja strokovnjaki, kot tudi srečanja pač predstavniki te civilne družbe. Naslednji govornik. Torej, hvala lepa, gospod predsednik. Povsem na kratko. Naj komisiji zgolj povem, da se sake proizvaja s fermentacijo in ne distilacijo. Če je distilacija tista, ki zagotavlja uh, primernost sake, potem ste na napačni poti. Uh, ali ima uh, komisija kakšne uh, modele o širjenju radioaktivnosti po morju? Hvala lepa. In sedaj uh, prosim komisijo za odgovor na ta vprašanja. Prosim. Merci, Hvala lepa, gospod predsednik. E, torej, ni moja naloga, da danes organiziram e, misijo Evropskega parlamenta na Japonsko. E, Poskušal bom pa seveda odgovoriti na vaše vprašanje. Ne vem, kako bi stvari lahko organizirali, eh, vendar pogovarjal se bom z eh, kolegi iz eh, Generalne direkcije za energijo, ki se ukvarjajo pač s tem področjem in tudi z okoljem. Kar zadeva jod, stronce in tako naprej in druge radioaktivne elemente, vi veste, da ima jod zelo kratko razpolovno dobo, 8 dni se pravi, osem dni po začetku kontaminacije je jod eh, v 50 odstotkih še izginil. Eh, torej, v začetku smo jod kontrolirali oziroma zahtevali smo od držav članic, da kontrolirajo vsebnost eh, joda in pozneje smo pa ugotovili, da ni več potrebno kontrolirati in zaradi tega smo tudi države članice prosili naj nehajo kontrolirati jod in naj se osredotočijo na cezi. 134, eh, eh, ki ima eh, razpolovno dobo 30 let in potem pa tudi druge elemente, ki so bistveno bolj nevarni za radi. Tu smo imeli zelo rahlo kontaminacijo in japonske oblasti stotstotno eh, kontrolirajo eh, proizvode, ki jih izvažajo in eh, ni potrebno, da mi to ponavljamo. Mi zaupamo japonskim oblastem. O tem seveda lahko razpravljamo, vendar mi jim zaupamo in na podlagi tega zaupanja ravnamo. Oni so nam poslali svoje rezultate. Eh, torej vseh 138 tisoč rezultatov, mi imamo kopije tega in lahko stvari pregledamo. No, potem pa čaj. Mi uvažamo čaj ja-, iz Japonske. Seveda je treba čaj kontrolirati. Eh, vendar, eh, mi imamo nek standard, ki je bolj strok Eh, eh, in sicer imamo standarde eh, po Črnobelu in japonski standard je kar dvakrat stroži. Gre torej za nadzor čajnih listov, torej tu so standardi zelo strogi. In zakaj uvažamo čaj iz Japonske? Ker je ta čaj zelo znan, priljubljen in mi nismo sprejeli politične odločitve, da prepovemo vas uvoz iz Japonske. Torej, mi smo sprejeli odločitev, da okrepimo standarde, da okrepimo kontrole, da od Japoncev zahtevamo 100 odstotno izhodno kontrolo in države članice pa eh, pregledujejo 5 do 20 odstotkov eh, izdolkov izdelkov ob prihodu. In na ta način seveda lahko tudi preučimo, ali so kontrole eh, na japonskem verodostojne. Se pravi, s tem preverjamo japonsko verodostojnost in danes imamo pač eh, eh, na razpolago vse elemente, ki dokazujejo, da japoncem lahko verjamemo. Potem pa glede reaktorja. Mi smo strokovnjaki za živila, nismo pa strokovnjaki za radioaktivnost naši kolegi iz Generalne direkcije za okolje in energijo, ki jim pomaga tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo, ki je bila na kraju samem, ki je poslala svoje inšpektorje, eh, pravijo, da je situacija v reaktorju stabilna. Prišlo je seveda do uhajanja, tega eh, nihče ne zanika, vendar danes je reaktor, situacija stabilizirana. Če bi se situacija zaostrila, če bi eh, reaktor eh, ponovno eksplodiral, bi potem sprejeli seveda ukrepe. Vendar v preteklosti smo eh, videli, da smo sposobni v 48 urah sposobni sprejeti prijeti prepoved eh, eh, ali pa spreminjati sezname in podobno. Če bi plutoni eh, masivno ogrožal okolje, lahko v 48 urah spremenimo naše standarde in dodamo plutoni na seznam. To ni problem, vendar v tem trenutku vemo, in nam zagotavljajo, da je situacija v različnih reaktorjih, ki so eksplodirali, stabilna. Ponovno oceniti evropske standarde, to je, kot veste, odgovornost kolegov iz eh, Generalne direkcije za energijo. Tam so eh, jedrski strokovnjaki, strokovnjaki po členu 31 in oni morajo pregledati te standarde, eh, zato da eh, černobilske standarde prilagodijo eh, današnjim potrebam, kaj ti černobilski standardi so bistveno nižji od sedanjih novih. Naj odgovorim tudi gospodu Košeju. Eh, ki govori o neodvisnih laboratorijih, eh, civilni družbi, torej mi uporabljamo vse elemente, ki so nam na voljo. Kot veste, Greenpeace je šel tja, vzel vzorce eh, na kraju samem in drugot. Torej mi upoštevamo vse te analize v naši oceni lokalne situacije. In če bi opravili skupno Eh, misijo parlamenta, komisije in sveta na japonskem, torej ne vem, kdo bi organiziral program za tako obisk, eh, vendar mislim, da je to odlična zamisel, da bi pač eh, šli pogledati stvari. Potem pa še zadnje, da, sake, dejal sem fermentacija in distilacija. Uh, odstranjujeta ta fenomen. Ne, v fermentaciji filtriramo za proizvodnjo sakeja, torej filtriramo trdne delce in osta ostanejo samo uh, tekoči delci in uh, po tehničnih informacijah, ki smo jih prejeli od Japoncev, eh, radioaktivni elementi, ki kontaminirajo riž, ostanejo v trdnih delcih in ne pridejo v tekoči del sakeja. Poleg tega eh, se riž na površini polira eh, in če je eh, riž kontaminiran, je predvsem kontaminirana zunanja ovojnica, ki se polira od strani. Toliko o tem v zvezi torej s komentarji različnih poslancev in poslank v tem odboru. Hvala lepa. Hvala lepa za odgovore. In sedaj bi rad pozdravil eh, komisarja za eh, zdravje in potrošniško politiko. Eh, vesel sem izmenjave mnen. Vsi kolegi dvigujejo roke, se prijavljajo k besedi, kajti zelo smo zainteresirani za izmenjavo mnen, kajti letos in v naslednjem letu bo Eh, treba sprejeti kar nekaj eh, kosov zakonodaje in zaradi tega želimo izkoristiti to priložnost za razpravo z vami. Mi imamo torej tu postopek. Najprej komisar, vi date eh, desetminutno uvodno izjavo in potem bomo imeli dva ali tri kroge vprašanj in odgovorov. In ne bi torej izgubljal eh, časa in eh, sedaj vas, gospod komisar, prosim za vašo uvodno izjavo. Veseli smo, da ste tukaj, beseda je vaša. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik, spoštovani člani odbora. Zelo sem zadovoljen, da lahko v tretjem strukturnem dialogu nastopim tukaj pred vami v času svojega mandanta kot komisar za zdravje in potrošniško politiko. Uh, Najprej bi se želel zahvaliti za dobro sodelovanje z gospodom Žulijem, ki smo ga imeli v času desetletnega delovanja s tem odborom in upam, da bom enako uspešno uh, sodeloval tudi v tej drugi polovici. Naj na začetku poudarim, da Zelo resno jemljem vaše eh, predloge, vaše nasvete, eh, ki ste mi jih člani tega odbora dali že v preteklosti in se veselim našega uspešnega prihodnega sodelovanja to priložnost bi izkoristil, da um, omenim celo vrsto pomembnih in, um, dejavnosti, takih, se, o katerih se trenutno odloča in o takih, ki bodo prišli na vrsto v bližnji prihodnosti. Seveda v tem začetnem <laughs> kratkem nagovoru se ne morem dotakniti vsega. Um, ampak vsekakor vam zaupam, da boste um, v, našem, v naši razpravi vprašanje in odgovoru zastavili vsa ključna vprašanja. Najprej bi začel z nekaj bistvenimi točkami uh, na dosjeju, ki zdaj poteka in to je zdravje za rast, torej program zdravje za rast. Uh, ta program bo namenjen jasni dodani vrednosti EU in bo poskušal okrepiti eh, povezavo med zdravim prebivalstvom in gospodarsko rastjo. Uh, Tukaj je pomembna točka predlog komisije in sicer, da ta program imenujemo zdravje za rast. Nekateri izmed vas seveda povdarjati, da je zdravje že sama po sebi pomembna politika in da je tudi rast uh, samostojen cilj. Seveda se s tem strinjam. Nekaterim se vam je zdelo, da uh, e, z tem naslovom zdravje um, podvržemo rasti. Um, Ampak to seveda ni res. Mi se želimo osredotočiti na zdravje, ne na rast. Ko rečemo zdravje za rast, ne rečemo, da je um, zdravje le tisto, kar pripomore k rasti, ampak to, da investiranje v zdravje pomeni tudi rast. Skratka, če bodo prebivalci zdravi, bo to pripomoglo tudi k konkurenčnosti Evrope in um, ekonomski rasti. Eh, zdravje ni le strošek in zdravje vsekakor ni um, luksus, ampak je eh, bistven člen pametne, trajnostne in vključujoče rasti in je bistvena pravica vsakega uh, evropskega državljana. Ta sistem mora biti res um, trajnosten in vzdržen, tako da kakovost ne bo uh, Eh, ne bo nekaj, kar bo za nas kompromis v prihodnosti. Poudariti bi želel, da je inovacije v zdravju eh, seveda povzročajo tudi gospodarsko rast. Tako da ta politika je širše vključena v Evropo 2020, ne pa nek dodaten eh, program. Ta program je tudi finančni instrument naše zdravstvene politike. Na ta način bomo lažje izvajali svojo zakonodajo, predvsem, predvsem kar se tiče zdravst, čezmejne zdravstvene eh, oskrbe ali pa eh, farmakovigilance. Ta program bo tudi direktno prispeval k izboljšanjemu izvajanju nacionalnih zdravstvenih eh, sistemov. Pomaga pa tudi da bo, poma, da bo eh, izboljšal trajnost eh, zdravstvenih sistemov v Evropi in tudi um, nepravičnosti, ki se dogajajo na tem področju. Kar se tiče čezmejnih uh, groženj, zdravstvenih groženj, um, smo že lani predlagali, da bi izboljšali koordinacijo uh, in priprav, našo pripravljenost na, v času takih groženj. Predvsem, kar se tiče nalezljivih bolezni, uh, pa tudi drugih resnih eh, grožen, eh, čezmejnih grožen, ki jih povzročajo biološki, kemični, okoljski ali neznani razlogi, eh, tako da bi lahko ehm, omogočili koherentno zakonski okvir za to. Ehm, in tudi ehm, upoštevali vse možne grožnje. Kar se tiče specializirane hrane, torej prehajamo na hrano kar se tiče trenutnih pravil na tem področju, je, da razjasnimo in okrepimo uh, določila, kar se tiče um, ranljivih skupin našega prebivalstva, um, da ne bo prišlo do zlorab pravil, ki jih tukaj predpisujemo. Um, predlagamo tudi določene um, um, predloge, s katerimi bi tudi uh, zmanjšali administrativno breme in naredili trg, prehrambeni trg bolj prožen. Mislim, da, bomo, da bomo lahko prišli do strinjanja med parlamentom in svetom že med prvim branjem. Eh, in komisija bo pri tem vsekakor um, pomagala v največji meri. Pomembna, pomemben predlog na mizi je tudi um, kultivacija GSO-jev tu gre za to, ali bomo, zači, ali bomo dovolili um, zgojo uh, eh, GSO organizmov eh, živil ali ne. In resnično upam, da bo, strin, uh, da bo politična volja se izkazala tudi v, uh, na okoljskem svetu junija kar se tiče farmacije. Komisija je februarja letos sprejela kar nekaj predlogov sprememb glede informiranja pacijentov. Imamo tudi dva nova predloga, kar se tiče farmakovigilance. Ta vključujeta tudi določbi, da uh, komisija izvaja uh, teste stresa in to preverja in tako parlament kot svet si želita čim prej sprejeti um, predloge v zvezi z uh, farmakovigilanco. Tako da bo lahko stopilo v, to stopilo v veljavo že julija. Tukaj res moram, se moramo naučiti iz predhodnih pred, primerov na tem področju, predvsem iz leta 2010 in izboljšati naše vidike na farmakovigilanco kar se tiče bližnjih predlogov. Tukaj imamo pred seboj direktivo o klinični preizkusih um, in Evropa mora postati bolj privlačna za klinične raziskave. V preteklih letih Eh, je bilo tako, da um, z, z temi raziskavami nismo ogrožali niti pravic pacijentov, niti njihove varnosti. In raziskave, klinične raziskave so tiste, ki lahko bistveno prispevajo k eh, rasti um, in uh, prikličejo velike možnosti za investicije na tem področju in ustvarjajo nova delovna mesta. Tako da to se mi zdi zelo pomemben uh, prostor, uh, predlog. Prepričan sem, da se vsi strinjate, da, um, da prsni usadki podjetja PIP eh, predstavlja veliko grožnjo, tako da pozdravljam resolucijo, ki ste jo pripravili v parlamentu. Predlagam, da predloge, um, da pregledamo zakonodajo na tem področju. To, je, to so stvari, ki smo jih eh, obravnavali že veliko prej, prednje izbruhnil primer PIP. Eh, um, tako da se moramo res izogniti eh, nevarnim medicinskim pripomočkom, kot je prišlo do tega ravno v primeru PIP. Um, z državami sta, članicami delamo tudi na tem, da bi sprejeli takojšna merila, ki eh, bi lahko eh, okrepila izvajanje ukrepov znotraj obstoječih pravnih okvirov. In tako je to tudi naš eh, močan zaveznik, tudi na, v boju na, proti tobaku. V reviziji je direktiva o tobačnih izdelkih en, in upamo, da, bo, uh, da bomo prišli do zaključka še uh, konec letošnjega leta. Osredotočiti se moramo da bi, na to, da bomo znižali uh, število kadilcev med mladimi. Tukaj imamo tri osnovna načela. Območje, uh, Eh, uporabe, dostopnost do tobaka in privlačnost eh, ravno tega. Vsekakor pa moramo tukaj se bojevati, boriti tudi proti nedovoljeni ne trgovini eh, tobačnih izdelkov. Kot veste, komisija obravnava kloniranje ločeno od drugih uh, dosjejev v zvezi s prehrano in bo eh, predstavila tudi ločen predlog do konca leta 2013. Eh, Tako da upam, da bomo do takrat sprejeli um, sklepe glede obeh teh področji, kar se tiče nove hrane in kloniranja torej do konca mandata tega parlamenta. Um, še eno oceno tveganja pripravljamo in sicer, kar se tiče um, Evropske agencije za varnost uh, hrane. In upam, da bomo temu eh, zakonskemu predlogu, da bomo s tem predlogom končali do konca leta. revizija bo pregledala tudi, um, kaj se dogaja na področju kontrole uvoza. Vse to bomo spremljali, tu, spremljali bomo tudi um, področje zdra, um, um veterine in um, zdravja živali. Predlagamo tudi pregled kontrol in pričakujemo, da bomo do, najkasneje do konca tega leta eh, tudi sprejeli um, ukrepe, ki bodo modernizirali našo zakonodajo na tem področju. Spoštovani člani odbora, podal sem vam nekaj osnovnih podatkov o dosjejih, ki jih imamo na mizi, o tem, katere predloge pričakujemo v teku tega leta in v naslednjem letu. Uh, verjamem, da igrate ključno vlogo pri zagotavljanju delovanju, eh, delovanja institucije v tem smislu, da se deluje v dobro potrošnikov. Ravno zato tesno sodelujemo z vami, kajti le naša skupna dejanja bodo lahko eh, pripeljala do boljšega življenja za vse državljane. Veselim se eh, vaših komentarjev in vprašanj, ki, jih, ki ste jih zame pripravili. Hvala lepa. Hvala lepa gospod komisar, za vašo uvodno izjavo. Imam 17 kolegov, ki se priglašajo k besedi. 19 pravzaprav. 19 kolegov. Imamo več zadev. Eh, direktiva o tobaku, eh, medicinski pripomočki, eh, zakonodaja na področju zdravja. Tako da prvi dobi eh, besedo kolega Dieter Lize. Hvala lepa, gospod komisar, za vaše delo in za vašo predstavitev tukaj. Govoril bi o dveh eh, prihodnih eh, zadevah in sicer eh, klinične raziskave, raziskave tukaj se z cilji tudi popolnoma strinjamo. Bi vas pa vprašal oziroma vas spodbudil eh, k temu, da bi eh, uvedli tudi registracijo kliničnih eh, raziskav, kajti še vedno imamo težavo, da pri, da pri registraciji določenih zdravil se še ne upoštevajo vseh kliničnih preiskav, predvsem tistih, ki niso imele zelo pozitivnih rezultatov. Tako je enostavno zamolčijo. Eh, ampak če bi imeli cel eh, postopek, vse registrirane klinične preiskave za določene zdravilo, bi lahko tukaj delovali veliko boljše in bolje nadzorovali tudi to težavo. Eh, ravno pred nekaj tedni smo v, odmoru, v, v odboru govorili o tem, da klinične raziskave potekajo tudi v tretjih državah in to potem pomeni, da ne moremo biti prepričani, da so kakovostni in etični standardi ki uh, jih nalagamo evropskim zdravilom in farmacevtskim, eh, farmacevtski industriji, da jih spoštujejo tudi v tretjih državah. Dobili smo več um, informacij, ki so nas resnično vznemirile in zato bi res prosil komisijo, da se tej temi, torej klinične raziskave v tretjih državah, bolj intenzivno posveti. Govorili ste že tudi o medicinskih pripomočkih. Tukaj smo eh, seveda danes enoglasno sprejeli tudi resolucijo na to temo, tako da tukaj se res razumemo, delovati moramo hitro in hkrati delati tudi na revidiranem zakonodajnem um, zakonodaji. Povezano z medicinskimi področji je tudi diagnostika in vitro. Eh, to bomo obravnavali v drugem zakonskem predlogu. Eh, tu gre za različne teste predvsem eh, bi pa rad omenil test DNK. So, to so seveda testi, ki bi deloma naj napovedali prihodnost. Ne vemo pa, ali imamo tukaj že standarde za kakovost uh, Eh, imamo že fenomene, kjer posamezniki pošljajo kapljico svoje krvi in potem napovejo ne vem kaj eh, na podlagi tega. Tukaj res rabimo neke kakovostne standarde in eh, v Evropskem parlamentu smo že pred nekaj leti sprejeli resolucijo, da namreč potrebujemo res svetovanje na tem področju, kvalificirano svetovanje. Um, kot veste, ti testi pokažejo različne uh, genske bolezni. Um, skratka, uh, treba je biti ustrezno posvetovan pred uh, in po testu, uh, ne pa da mm, te potem naenkrat prestrašijo, uh, kako, do, mm, da je prišlo do zelo dramatičnih rezultatov tega testa. Kajti, mm, tako da moramo upoštevati tudi to. Hvala lepa, Dieter Lize. Linda McEwen je naslednja ki je koordinatorka eh, skupine SND in um, tudi poročevalka za farmakovigilanco. O tem bomo razpravljali tudi jutri o desetih. Ja, tudi mi upamo, da bomo prišli do zelo hitrega strinjanja. Uh, imamo vrsto poročevalcev v senci, tako da upamo, da bomo to res hitro sprejeli. Uh, to bi res moralo iti po načrto kar se tiče velikih dosjev, o katerih ste govorili, um, me to zanima nekaj, kar niste povedali in sicer prevoz živali. Zavedate se, da imamo um, peticijo z milijonom podpisom uh, in da je ESA tudi od nas zahtevala oziroma od komisije zahtevala, da zmanjšamo maksimalno število ur prevoza žive, živih živali. To je nekaj, um, kar je za javnost zelo pomembna tema. Skratka, zanima me, ali boste na področju eh, transporta živali kaj naredili. Veste, čas se izteka, čas se izteka tudi temu parlamentu, tako da, če ne boste dali na mizo eh, nekaj, nek predlog dovolj zgodaj, nam bo zmanjkalo časa. Trenutno je um, zdravje živali um, politika, ki je zelo uspešna v Evropi, tako da upam, da boste dali v zvezi s tem nekaj na mizo. Naslednji je pa Chris Davis, Hvala lepa, pozdravljeni gospod komisar. Danes me strašansko muči zobobol. Vi ste komisar za zdravje, ali lahko naredite kaj v zvezi s tem? Me najprej zanima. Um, no, vseeno bom bolj spoštoval vaše politične veščine um, kot vašo, um, vašo diagnostiko na razdaljo ampak gre, zanima me eh, seveda testiranje na živalih. Um, nekaj se špekulira, da bi naj komisija določila neke izjeme, kar se tiče posebnih okoliščin. Zanima me, kaj mislite o tem, ali boste res eh, temu sledili in zanima me, ali boste to naredili uh, z mm, direktiv, direktno zakonodajo ali z delegiranimi akti. Um, Kaj ti predtem si želim, da bi imeli eh, res, eh, res eh, debato o, o, o tej temi. Potem pa še v imenu svega kolega, ki je moral oditi um, prej. Kar se tiče um, učinkovite rabe hrane v Evropi, um, odpadno, odpadke hra, hrane eh, bi naj zmanjšali za 50 odstotkov. A se vam zdi to realni scenarij in kaj je načrt komisije, um, kar se tiče res praktičnih predlogov, kako bi naj to izvajali? Hvala lepa. Hvala lepa, Kris. Zdaj pa za zelene. Kolegica Mišel Ivazi. Merci, monsieur le président. Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan, gospod komisar. Torej imam dokaj natančno vprašanje, ki bi ga zastavila. Eh, Kaj ti povprašali so eh, tudi nevladne organizacije, ki pravijo, da za fitosanitarno področje eh, velja, da ostajajo do leta 2015 na tržišču določeni pesticidi, ki so jih prostovoljno umaknili, torej podjetja, ki umikajo svoje proizvode, ker ne spoštujejo standardov. Eh, eh, lahko po uredbi 33 iz 2008 eh, počasi eh, umikajo svoje pesticide eh, in sedaj me res zanima, kako je s tem. Mnogi eh, znanstveniki so ugotovili, da neko nikotioidi povzročajo pravzaprav umiranje čebel in sanitarnega vidika veste kakšni so vplivi eh, pesticidov za zdravje eh, in kako je torej z ponovno homologizacijo eh, pesticidov, ki so pravzaprav bili že umaknjeni z trga. To se mi zdi namreč neverjetno. Hvala lepa. Katika Lyotard. Hvala lepa. Eh, hvala, da ste se nam pridružili. Vedno si je fino na ta način izmenjati mnenja. Veseli me tudi, da ste povedali, da boste eh, predlagali dve, dva, da boste podali dva predloga, tako o novi hrani kot o kloniranju. Kloniranje je nekaj, pri čemer doživljamo konstanten pritisk. Zanima me, Ali veste, kaj je to punk punk? Ja, vidim, da ste nekoliko presenečeni. E, tisti, ki ne veste, kaj je to, včeraj je na novicah uh, bila uh, novica, da je na kitajskem nova, uh, se pojavila nova ovca doli uh, in sicer je ime punk punk in je mešanica med ovco, uh, ki je Eh, gensko eh, manipulirana in klonirana. Tako, da eh, bi imela v telesu višjo vsebnost maščob. Tako da, kot vidite, tu je res veliko pritiskov, kar se tiče zakonodaje na področju kloniranja. Nujno bo neka zakonodaja tudi sprejeti. To hočejo na kitajskem prodati kot dober in hranilen proizvod, ki vključuje le eh, dobro maščobo. Zanima me, ali bomo v Evropi preprečili take hranilne proizvode eh, ali bomo morali enostavno pohiteti pri sprejemanju te zakonodaje. Potem pa še kaj je rekla kolegica glede um, prevoza živali. Kot veste, večina v parlamentu je bila za to, da skrajšamo čas, maksimalni čas tega prevoza. Vaš predstavnik pa nam je med razpravo povedal, da revizije uredbe 1 iz leta 2005 glede prevoza živali ne načrtujete. Ali lahko potrdite, da je to napaka? In se tu strinjate z predhodnim komisarjem, da bi um, prevoz živali moral biti čim krajši. Potem pa še vprašanje glede uh, varne hrane kdaj lahko pričakujemo vaše predloge o eh, profilih, hranilnih profilih. Ja, imamo res veliko vprašanj, tukaj si nas zdaj res presenetila z tole e punk, ovco Pank Pank. Zdaj pa bi morda prosil komisarja, da odgovori na vprašanja. Izvolite, um, beseda je vaša. Če, Hvala lepa. Začel bom z Petrom in eh, kliničnimi poskusi. Prepričan sem, da so vaše pobude eh, v obravnavi eh, tudi v zvezi z novimi predlogi, ki jih bomo podali. Eh, trenutno se intenzivno ukvarjamo s tem, da bi zagotovili, da vsi klinični poskusi, eh, ki se uporabljajo v procesu sprejemanja eh, nekega zdravila, morajo biti najprej najavljeni, preden se sploh pričnejo. Ne glede na to, kje se ti poskusi izvajamo, tudi če se jih izvaja izven Evropske unije. Gre za nadzor kliničnih poskusov in obenem bi želeli zagotoviti, da bi bili kriteriji, ki se jih uporablja, pravilni kriteriji. In eh, poleg tega eh, želimo, da se nas obvesti o vseh rezultatih, eh, bodi si pozitivnih, bodi si negativnih, kajti tudi negativni Rez, rezultati takšnih kliničnih poskusov prispevajo k znanosti. In za znanstveno skupnost kot tako je pomembno, eh, da ugotovi in izve, zakaj gre, ko gre za in vitro in različne druge oblike eh, poskusov. Eh, vem, eh, da gre za celo vrsto vprašanj, to so tudi etična vprašanja, ki so v pristovnosti držav članic. In vse ta vprašanja bomo v okviru tega tudi obravnavali. Glede farmakovigilance moram reči, da sem vesel, da vse teče po načrtu v zadnjem času sem slišal, da je na strani sveta nekaj nemirov, eh, ampak eh, upam in želim, da se bo tudi to uredilo. Zame je to namreč eh, izredno pomembno. Prejeli smo jasne odgovore, povedali so nam, da je struktura poročil nujno bolj okrepljena In eh, če nekaj ne poteka dobro, je seveda to kontraproduktivno. Zahtevamo, da se to spremeni. In eh, v končnem predlogu, eh, ki ga bo potrdil tudi ta parlament in svet, mora biti ustrezen, kar se tiče transporta živih živali. Gospod Leotard bom pri tem vključil. Transport živih živali smo seveda tudi obravnavali naše stališče v zvezi s tem je, eh, da imamo eh, urejen ta transport, ta prevoz. Nažalost, izvajanje eh, te uredbe ni v taki obliki, kot bi si želeli. Zlasti torej moramo zahtevati, da bodo te zahteve in ta uredba izvajanja modernizirana sodobna orodja moramo uporabiti za to, da se to zagotovi. Prevoz živih živali mora biti čim krajši in tako kot sem rekel že v drugih javnih shodih, um, moram reči, da bi mi bilo najljubše, če sploh ne bi bilo transporta živih živali. Verjetno ste že slišali, kaj sem v zvezi s tem povedal. Um, iz Vorno. Uh, Eh, označevanje proizvodov eh, živali eh, je treba ustrezno prilagoditi, da se ve, kje so bile živali vzgojene, ne pa samo tam, torej, da se ve, kje so bile zaklane. To je moje osebno mnenje o prevozu. Torej, preden se bi po, uh, posvečali eh, podrobnostim in ko gre za tudi ocenjevanje dolžine prevoza in označevanje tu in tam, eh, se moram vprašati, zakaj sploh pride do prevoza. Eh, romunski konji so označeni kot žival, ki jo zakoljajo v Italiji. In če se vzgojo opravi v Romuniji, je proizvod romunski in ni italijanski. In to je samo eden od primerov, primerov. Uh, Razmišljam torej v tej smeri. Mislim, da tudi mnogi med vami na ta način razmišljate. Po mojem mnenju bi lahko našli učinkovito rešitev za ta problem transporta živih živali. Na to v zvezi z kozmetikom. čeprav obstoja veliko napredka na področju kozmetične industrije in ta je tudi rezultat zakonodaje, ki ga je sprejel ta parlament že pred časom, eh, da se nadomesti testiranje na živalih z drugo obliko alternativnih testov. Eh, Vse to je pripeljalo do velikega napredka, ampak kljub temu, kot veste, eh, je še nekaj eh, stvari, eh, pri katerih ni alternative pri testiranju. In če se sprašujem sedaj in če vi vprašate, kakšen je izgled, da bi se doseglo rezultate na tem področju in razrešitev tega problema, se reče pri nekaterih v šestih letih, eh, pri drugih problemih pa še nimamo predvidenega datuma, ko bo to razrešeno. Moje mnenje v zvezi s tem se glasi, ker nimamo določenega roka, torej datuma, eh, ko bodo razvite te alternativne metode, eh, je Mm. Mm, treba eh, paziti na to, da se odločitve ne zavlačujejo daleč v prihodnost. Treba je reči, zakonodaja, kot jo eh, imamo, mora stopiti v veljavo, kot je načrtovano. Torej, zamikov ne sme biti. Po drugi strani pa verjamemo, da moramo omogočiti, inovativnim proizvodom, da stopijo na trg in tudi sestav, sestavinam, eh, torej da se jih razvije in vključi v proizvode. Zato razmišljamo o tem, da bi dal pobudo eh, za novo vrsto izjem, ki bi eh, evropskim državljanom omogočili dostop do novih proizvodom, sicer tako, da se posebej označi Eh, tiste proizvode, ki se jih testira na, eh, živi, živ, torej na živalih. S tem eh, bi omogočili zelo strogo omejeno obliko uporabe teh oznak. Moramo paziti na to, da je eh, Eh, tudi uporaba vsega tega eh, prožna, da se lahko eh, uporabi strani kozmetične industrije vse te podrobnosti in ne samo na področju kozmetike, pač pa tudi na drugih področjih, kjer se uporablja rezultate raziskav na področju kozmetike. Gospod Evans je vprašal, kako se bo to zgodilo, to bo primarna zakonodaja in imeli bomo priliko za zelo natančen pregled vseh odločitev, do katerih bo prišlo. Vprašali ste, kako bo z vsemi določbami. E, tu bomo zelo natančni in e, bomo skrbno sprejemali odločitve, kar se tiče odpadkov e, pri hrani. Zmanjševanje zavržene hrane mora biti pomembna zahteva. Za gospodom Potočnikom eh, zelo intenzivno sodelujemo na tem področju. Ob koncu leta eh, predvidevamo eh, nov predlog o trajnostni potrošnji. Z komisarjem Potočnikom bomo imeli tudi skupno konferenco o hra, odpadkov, odpadkih eh, pri hrani, moramo tudi združiti naše dejavnosti, zato ker to je okoljsko vprašanje, pa tudi eh, je to vprašanje eh, trajnostne oskrbe za hrano in to je tudi vprašanje gospodarstva. Če Eh, mi izobrazimo naše državljane, kako, eh, na, kako bolje ravnati z hrano, eh, bomo lahko veliko dosegli, kajti to vprašanje je zelo široko. Eh, tudi eh, vključeno je tudi vprašanje, kako ljudje kupujejo, ampak seveda tudi, kako se jim ta hrana eh, predstavi, kako se jo položi na police, ali je tu veliko pakiranja, ki ga potem zavrže in tako dalje. Mislim, da je na tem področju še veliko dejavnosti možnih. Kar se tiče pesticidov. Torej, Eh, glede pesticidov je 2009 eh, svet in eh, parlament sprejel novi zakonski okvir, novo uredbo o pesticidih. In sedaj moramo ponovno pregledati pesticide, ki so na trgu, preveriti jih moramo, pesticide, ki že postopoma ehm, izginjajo z trga, torej bodo pre, se jih bo prenehalo prodajati. Imamo zakonski okvir, v katerem bo potekal pregled vseh teh eh, pesticidov in sicer glede na novo zakonodajo bomo poskrbeli za ta pregled. Na to peng peng. V zvezi s kloniranjem, kot smo že dejali, Za gospodjo Tart eh, sva se eh, precej pogovarjali o tem v eh, spravnem srečanju imamo namen, da bomo eh, naredili oceno vpliva v zvezi z celotnim vprašanjem kloniranja. Tudi v zvezi z označevanjem, z številom generacij in tako dalje. To so vse vprašanja, eh, ki so bila postavljena. To bo vse sestanje, del ocene vpliva. Eh, to smo obljubili in ne moremo zelo nakratko opraviti tako oceno vpliva če se reče v nekaj mesecih bomo to opravili ali pa študija bo trajala nekaj mesecev. To ne gre. Moramo biti potrpežljivi, imamo roke in nekje v začetku 2013 bodo na mizi rezultati, eh, ki jih bomo tudi seveda posredovali eh, vam. To bodo rezultati o kloniranju in na to bomo tudi lahko predložili zakonodajo o kloniranju. To sem vam obljubil in to bomo tudi storili.

medtem pa, da ne čakamo kar preprosto eh, na vse to, kar bomo še storili v zvezi z kloniranjem zakonodajo in tako dalje in predlogami, je treba nadaljevati tudi eh, na področju direktive o hrani. Tudi, če recimo ni zakonodaje o kloniranju, eh, bomo lahko uvedli zelo hitro katere spremembe. Ko bomo recimo govorili o novih Eh, vrsta hrane. Bomo lahko vključili eh, odstavek, ki se bo ukvarjal z temi vprašanji, o katerih smo že prej razpravljali. In ko bomo v naši zakonodaji eh, v naših statutih imeli nekaj o tem zapisano, nam bo to pomoč, ko gre za peng peng ali druge take proizvode. To je moja pobuda. Rekel sem že prej, Eh, od vas pričakujem znak, ali želite po tej poti ali ne. Lahko gremo po tej poti, da gremo hitro, direktivo o novih vrstah hrane, eh, ker bi imeli nekaj vključenega o eh, kloniranju in na to bi imeli posebno zakonodajo o kloniranju naknadno na osnovi ocene vpliva ali pa preprosto čakamo in potem to uh, vse v celoti izdamo, ko bo enkrat eh, predlog o kloniranju pripravljen. Eh, dejansko pa potrebujem iz vašega komiteja pobudo oziroma znak, v kateri obliki želite postopati. Eh, na to mm, prof, profili hranil še vedno proučujemo in razpravljamo, eh, kako lahko to zadevo mm, eh, obravnavamo in predstavimo. To ni zelo preprosto, ampak mislim, da bomo lahko tudi to zadevo ustrezno predstavili. Eh, hvala, gospod komisar, za te zelo natančne odgovore. Mm, bi mogoče bi lahko eh, o tem še govorili tudi eh, na konferenci v obliki ustreznih ukrepov, eh, ko gre za odpadke recimo v prehrani, gre tudi za odstotke. Komisar Potočnik tudi dela na tem vprašanju in tudi v zvezi z Rijom. Sedaj bomo imeli drugo rundo, kot bi lahko rekli. Imam 14 eh, prijavljenih in vsem 14 eh, bi želel dati možnost, da postavijo svoje vprašanja. Eh, torej, vprašanja moramo omejiti na minuto in pol, tako da bo komisar imel tudi še možnost odgovoriti na vprašanja. Prvi govornik je François Grostet, na to pa Clemens Wilmond. François Grostet. Izvolite. Škoda je, da imam samo minuto in pol, ker imam toliko stvari zapovedati. Sem poročevalka o zdravstvenem programu in kot taka vam želim čestitati, gospod komisar, kaj ti eh, Eh, vi ste povišali sredstva za zdravje za 7,7 odstotkov v primerjavi s prejšnjim obdobjem in spričo krize je to seveda odlično. Želimo vas podpreti pri eh, zdravju, imam pa samo eno nesoglasje z vami. Vi govorite zdravje v za rast, jaz pa bi rekla zdravje in rast, kaj ti zdravje ni namenjeno zgolj rasti. E, vendar, e, E, mislim, da smo že imeli razpravo o tem. Pozabimo to. E, kar zadeva porazdelitev proračunskih sredstev med štiri dele eh, programa, preprečevanje bolezni, zaščita eh, pred zdravstvenimi težavami, raziskave in razvoj in tako naprej. Vse to ni eh, pravzaprav togo, možne so intervencije po potrebi, eh, izhajamo torej iz potreb prebivalstva, mi moramo delati z vami in tudi z danskim predsedstvom. Nekaj tem, torej kitajski proizvodi so če dalje bolj pomembni, skrbi nas pa zdravstveni vidik, če dalje več je bakterij in 50 odstotkov kitajskih živil se izmuzne kontroli. E, Naprimer, e, najdemo mnoge težave s tofujem, imamo težave z kamenčki v paradižnikovi mezgi in podobno. E, torej, to so hude težave. E, imamo onesnaževanje s težkimi kovinami na kitajskem. Vemo, da Kitajska ni vodilna na področju varnosti. Te stvari vam pač želim navesti e, zaradi tega, ker se mi zdi to zelo hudo. Hvala lepa in eh, hvala lepa, da sem lahko eh, tukaj danes, ko ste prišli v naš odbor. Eh, govorimo seveda o rasti in zlasti o zdravi rasti. In eh, mislim, da je treba predvsem preprečevati. Eh, vesela sem, da bodo klinični poskusi pred poletjem obravnavani in potrebujemo nekaj informacij tudi o tem, ampak predvsem bi rada vprašala o tobačnih proizvodih, zato se zelo interesiram. To je zelo pomembno delo tega odbora v parlamentu. Poznamo vpliv Eh, tobaka na javno zdravje in koliko to stane naše zdravstvo. Eh, komisar Dali, hvala, da ste veliko storili v borbi proti tobako, ampak hudo je, da moramo čakati do konca leta pred, na predlog. Bolje bi bilo, če bi že zdaj dobili predlog. Predolgo že čakamo, bolje je, da pride prej in ne pozneje. Bilo bi bolje pred koncem eh, leta in upam, da ne bo več zamikov. Pričakujemo ostre ukrepe v vašem predlogu, ki bi se ukvarjali z tobakom. Vem, da je veliko lobirena stavljiv tobačne industrije, gre za nedovoljeno trgovino, ko gre za pakiranje, moramo tudi storiti nekaj na, vred, na področju tega. Ni izjeme in ni izgovora, e, če govorimo preprosto o neki obliki pakiranja, ki bo preprosta. Pred Eh, čakam tudi na sodelovanje z vami in veselim se že tega, ampak prosim, ne čakajte predolgo, to je preveč pomembno vprašanje za ljudi, da imamo zemljike. Sedaj je Horst Nelhat in na to Joe Leinen. Da, hvala lepa, eh, gospod komisar, da ste med nami. Eh, naš, vaše vprašanje, ali bi naj glede živil stvari prej obravnavali, da imamo pod četrto direktivo stvari urejene, ampak mislim, da bi morali čim hitreje eh, tudi na tem področju napredovati. Ne vem pa, če vsi tako mislijo. Gospod komisar, veliko zakonov proizvajamo, države pa jih ne izvajajo. In eh, pri mm, recimo eh, kokoših sedaj vidimo, ko smo spremenili posebne zahteve. Eh, vidimo, da mnogi tega ne izvajajo. Ali boste kaznovali te države, da bodo stvari razčiščene in bodo naši zakoni dejansko izvajani? Eh, na to rezistenca, odpornost na antibiotike. To je zelo resna zadeva. Ali načrtujete, da bodo uravnoteženi eh, ukrepi tako na humanem kot na živalskem področju ali se boste odosredotočili samo na eno usmeritev? Moje vprašanje na zakon o ž, e, zdravju živali že dolgo čakamo. Kdaj bo prišel in ali bo to vključeno v spremembe um, uradnih nadzorov. Um, in um, gotovo so tukaj še bolezni, ki so uh, predvsej uh, problematične. Na to zakon o zdravilih, tukaj je treba tudi biti zelo pazljiv. In na to imamo eh, poseben program eh, in eh, sicer mm, odpadni program, ki je lahko zelo koristen in zelo je priljubljen in se lahko veliko pokaže na tem področju. Jolainen. Gospod komisar Dali, tudi vam dobrodošli, da ste tukaj tudi drugom, drugim. Imamo en izraz, mm, ki eh, se imenuje head for course. To je nekaj, kar ni zelo Eh, dobro v tej obliki na to kloniranje in nove vrste hrane. Tukaj smo pri, imeli eh, precej razprav. Eh, te stvari moramo ločevati. Zakonodajo o novi hrani moramo narediti. Tu smo se zmenili, ni še vse rečeno. Vi pravite, da do začetka 2013 pride tudi zakon o kloniranju. Novi predsedujoči Matis Grote bi vam moral dati znak, kajti večina koordinatorjev je rekla, da bi naj pač postopali tako in potem bi naj tudi se tega držali. Na to sedmi okoljski akcijski program, pri tem nisem poročevalec, imamo veliko vprašanj okolje okolja in zdravstva in predano zasedanje je zahtevalo drugi program za okolje in zdravstvo in zdravje. Prejšnji program je z 2004, ne vem ali vi delate na tem ali vaš kolega, eh, obstoja veliko povezav med zdravjem in okoljem potem. E, zadnja točka, kožni rak. Pravkar prihajam z večjega kongresa, e, tudi Alois Petrle je bil zraven v Kopenhagnu. V mnogih državah imamo ureditev, da pod 18 leti ni dovoljeno e, iti v se umetno sonči, torej z umetnim soncem, ker to povzroča raka na koži. Z vse bolj starajočim se prebivalstvom v Evropi imamo tudi vse več kožnega raka in obstoja tudi najboljša praksa v zvezi s tem. V zvezi s tem bi morali tudi nekaj še povedati. Hvala lepa. Kuril paž ni več tukaj. Torej, eh, gospa Evans. Hvala eh, predsedojočih, hvala gospod komisar. Omenili ste, da pričakujete političnega dogovora eh, v zvezi z eh, GSM-ji in GSO-ji, da bi v uvoženi prehrani ne bi bilo nedovoljenih eh, GSO-jev. Zelo vesela bi bila, če bi lahko potrdili, da ne načrtujete ukrep v zvezi z GSO-ji se meni tudi zaradi tega, ker vemo, kakšen je odpor uh, proti proizvodom, ki so GSO-ji in verjamem, da bo parlament in zlasti javnost uh, eh, hudor zaupila, ko bo zato, ker želi, da pride do eh, močne obravnave GSO-jo in izključevanje. Še dva govornika, Bila Juzum in Karl Kattenbach gospa Gajuzo, eh, hvala, eh, gospod komisar, za vse izjave in razlage. Lahko vam eh, samo pritrdim. Farmakovigilanca je pomembna, ampak govorila bom predvsem o dobrobiti živali. Živalim naj bi šlo dobro in bi morali imeti pravico, da tudi potujejo v letalu. Mm, tudi mi moramo imeti prostor, eh, ki, tako da ne stiskamo koleno prednji sedež. Ampak pri živalih je tudi pomembno eh, reči, da je potrebno omogočiti primern transport in prevoz za živali. Eh, mislim, da moramo poskrbeti za to, da so pogoji, v katerih se prevaža živali, primerni in ustrezni. Eh, ne samo, da pač pride sploh do prevoza. Če govorimo o dobrobiti živalih, je tukaj vključeno veliko gospodarskih vprašanj. Pogosto eh, je veliko vpliva na okolje in eh, v zvezi s tem. V podeželskih predeljih ni uh, možno imeti vsakih 100 km klavnice. Kriteriji so izredno visoki in ni mogoče eh, že gospodarsko gledano eh, imeti izredno veliko število klavnic. Torej je treba živali žive prevažati. Eh, do najbližje klavnice. To so zelo pomembna vprašanja. Eh, poleg tega pa uvažamo živali iz tretjih držav, ki ne ustrezajo eh, našim kriterijem in standardom. Nujno bi bilo, da bi standardi postali globalni in bi tudi uvožene živali imele ustrezne karakteristike. Nekatera jajca eh, so tudi proizvedena v kletkah, eh, ki so bistveno manjše, kot eh, bi smele biti v najhujših pogojih. In to je treba tudi povedati ljudem. Hvala lepa. Še kar Kadenbach. Najprej hvala lepa eh, gospodu komisarju za pripravljenost, da se tako intenzivno eh, z nami sooči, bi lahko rekli, in pogovori. Eh, najprej direktiva o tobaku, o tem smo danes že govorili, sedaj nas že dolgo pomirjate in upam, da bo končno, zdaj v drugi polovici leta, končno prišel do tega. In zlasti morate obravnavati tudi stropene sestavne dele tobačnih proizvodov, ki tudi Eh, povzročajo odvisnost. In še drugi zdravstveni program v zvezi s tem se bom pridružila kolegi Lajnenu. Imeni dobro izbrano, moja proš, prošnja je. Uh, eh, hence literacy uh, bi morali vključiti veliko programov. Ne pomaga, če nimamo državljanov v Evropi, ki nimajo pristopa do tega zdravstvenega sistema in se lahko ustrezno usmerjajo in imajo ustrezno pozicijo tudi. Poleg tega vas prosim, da vas skupno agrarno politiko, kmetijsko politiko se tudi vključujete, eh, kajti veliko eh, stvari prihaja tudi iz kmetijske politike, eh, ki, predlogi, ki niso dobri in tudi v zvezi s tem vas prosim za vašo podporo. Hvala, gospa Kartenbach. Odbor je sedaj preimenovan. Ni več ljudsko zdravje, pač pa javno zdravje, kajti ta pojem je bil zelo obremenjen v nemški zgodovini in zaradi tega smo pojem spremenili spremenili torej ime v eh, nemščini. In sedaj, gospod komisar, beseda je vaša za drugi krok, bi lahko rekli. No- da, to je realnost, da imamo sedaj pač to razpravo o naslovu programa. Upam, da je pa sama vsebina programa eh, bolj spremljiva kot sam naslov. Eh, vendar eh, zagotavljam vam, eh, ne bom se prepiral zaradi naslova. Vendar potrebovali smo dober naslov. Zdravje in rast za me ni smiselen naslov, kajti tu bi spravili zdravje in rast na isto raven v našem programu in to ni prav. Rast ni na isti ravni kot zdravje, ko gre za pripravo zdravstvenega programa programa. Uh, rast je v funkciji zdravja. E, govoril sem tudi z gospod Grostet e, o tem vprašanju in mislim, da se moramo še enkrat usesti skupaj in najti pravi opis tega zdravstvenega programa in zakaj omenjamo rast tu v tem kontekstu. Tu moramo biti iskreni. O rasti govorimo zaradi tega, ker je rast ključna beseda, ki odpira uh, vrata k financam. To je resničnost. Ko govorim o zdravju, nerad govorim o gospodarskih eh, vidikih. Uh, zdravja. Van to res sovražim, vendar mi smo politiki, smo pragmatični in mi moramo seveda odpreti kavčke, kjer je denar za naše zdravstvene programe in zaradi tega moram zdravstveni eh, program zapakirati v gospodarski žargon. In to delamo tu. Eh, s tem poskušamo dejansko doseči naš skrajni cilj in sicer mi želimo zagotoviti zdravje za naše državljane, za vse državljane, ne glede na to, koliko denarja imajo sami, se pravi, gre za vse državljane, kjerkoli, da živijo in v katerokoli skupino naj že spadajo. To je naša vizija in mi seveda želimo ohraniti trajnost našega zdravstvenega sistema. To je moja največja skrb, ki me eh, stalno preganja. In in eh, to sem tudi včeraj že dejal na neki konferenci na danskem ministru za zdravje. Eh, dejal sem, da ne smemo predsedovati kolapsu, zlomu naših zdravstvenih sistemov in jaz se ne hecam, eh, kajti pritisk na zdravstvene sisteme je zelo velik, če dalje večji in če Mislim, da sem govoril o tej tematiki dve uri, vendar mi moramo spreminjati miselnost eh, tehnologije in moramo tudi najti nove metode za financiranje. Moramo investirati v zdravje, v inovacije in podobno. Če tega ne bomo storili, se bomo soočili z velikimi težavami. Kitajska. Mnogi proizvodi iz eh, Kitajske niso odobreni. Naprimer, meso, eh, govedina in podobno, eh, mlečne proizvode eh, sistematično testiramo in tudi druge proizvode eh, sistematično testiramo. Eh, torej, mi dejansko delamo vse za to, da izključimo tvegane proizvode. In to se dogaja pogosto krat kadar se pogovarjam s kitajskimi kolegi, ustrajamo na kakovosti in oni se tudi hitro premikajo, želijo več kakovosti, tudi njihova družba se spreminja. In eh, na kitajskem je eh, popraševanje če dalje več, večje, preusmerjajo svoje gospodarstvo. Eh, in sicer jim postaja domača poraba če dalje bolj pomembna in s tem se seveda tudi zastavlja vprašanje eh, zahtev potrošnikov glede kakovosti. Moj eh, moto je torej kakovost pri veru. Torej, mi moramo njim pomagati zagotavljati kakovost že na kraju proizvodnje. Potem pa tobak dobro bi bilo, če bi se vse to sprejelo že včeraj. E, govorili smo o tem in priznati moram iskreno, da se počutim kot prodajalec, ki gre proti toku. E, ni preprosto. Nadaljeval bom e, s e, vsemi močmi in poskušal bom zagotoviti dober predlog, ki bo dejansko dosegal cilje, ki smo se jih zastavili, se pravi zmanjševanje eh, števila kadilcev zlasti med eh, mladimi, zlasti med mladimi ženskami, kajti naše statistike kažejo, da je kadilk, mladih kadilk, eh, če dalje več. In zaradi tega sem angažiran na tem področju in poskušal bom pritiskati, kolikor se le da. Potem nova hrana. E, torej, ne bom tega še enkrat ponavljal. Torej, sklicujem se na vaše mnenje in tudi na čas. E, tudi jaz bi to rad imel urejeno čim prej, vendar očitno drugi hočejo čakati. Vendar jaz se tu dejansko sklicujem na vašo odločitev. Ne bom pripravil novega predloga. Torej, tu bomo morali še marsikaj e, narediti. potem pa zakonodaje, ki je ne izvajajo. Res je, gre za vprašanje, kakšno palico ima komisija v rokah. Komisija potrebuje palico, ta mora biti eh, predvidena v sami zakonodaji. In dosti krat lahko ukrepamo, eh, kar pa zadeva določene kontrolne elemente, lahko pač pritiskamo, kolikor hočemo. Pomislimo naprimer na eh, nesnice. Eh, mi smo lahko naredili vse pred koncem prehodnega obdobja in poglejmo sedaj, kaj se dogaja sedaj z direktivo. Mi ne moremo ničesar narediti pred koncem prehodnega obdobja, pred koncem letošnjega leta mi lahko daleč opazujemo, lahko prosimo za informacije iz držav članic in to bomo tudi storili. E, vendar e, z državami članice že govorim o teh e, stvarih in pozivam jih naj pritiskajo, zato da bomo imeli tudi informacije o spoštovanju zakonodaje. In potem bomo pa imeli tudi še eh, naslednji akcijski načrt. In ne smemo razpravljati o tem, kakšen bo naslednji akcijski načrt, če niti sedaj ne spoštujemo eh, zakonodaje. Torej, eh, pred nami so veliki problemi. Na, naprimer, nadzora Eh, kmetij, ki ne spoštujejo zakonodaje. In prosil bi tudi, da vi, poslanke in poslanci, delate s svojimi eh, državami in pritiskate na nje, naj se zagotovi spoštovanje direktive. Jutri bom v Luksemburgu na pogovoru z ministrem za kmetijstvo in lahko vam zagotavljam, da bom poudaril ta problem. vendar vse moramo seveda spraviti v pravo perspektivo. In dejal sem, eh, da sem se tudi marsikaj naučil na podlogi direktive o nesnicah. Se pravi, mi moramo biti previdni tudi pri pripravi zakonodaje in 12-letno prehodno obdobje je v redu, nimam nič proti, vendar za božjo voljo mi moramo pripraviti hkrati tudi akcijski program in eh, potrebujemo tudi neke mejnike za spremljanje dogajanja v državah članicah. Potrebujemo nek organ, ki bo včasih posegal s kakim ukrepom, ko vidi, da se Eh, stvari ne gibljajo v pravo smer. Se pravi, ko pripravljamo zakonodajo, moramo predvideti tudi kontrole, zato da bomo zagotovili ustrezno izvajanje v državah članicah. Jo, Lenen, program za okoljsko zdravje, okolje in zdravje sta področji, ki sta zelo povezani, naprimer eh, onesnaževanje, eh, okoljski vidiki, podnebje. Eh, vse to vpliva na zdravje in zaradi tega moramo to skupaj obravnavati, naprimer tudi solarije. Mi smo pred kratkim sprejeli tudi uredbo, če se ne motim, s katero omejujemo moč ultravioličnih eh, žarkov eh, v solarjih po Evropi. Se pravi, tudi na tem področju smo dejavni. Gospa Evans, LPP, mi smo uvedli eh, tehnične rešitve, za meritve pri krmi, sedaj pa zbiramo informacije o posledicah, učinkih te odločitve. Mi ne pričakujemo nobenih negativnih izkušenj. In mi bomo tudi predlagali. tehnične rešitve za to, da upravljam ustrezne meritve pri krmi. Toliko o tem. Gospa Ajuso, eh, prevozi živali, eh, razumem vas, prav imate. In tudi EFSA je svetovala v zvezi s tem. Svetovala nam je pa tako, da je veliko manevrskega prostora za interpretacijo e, in res delamo na tem. Dobro počutje živali, morda bi o tem lahko e, govoril ob kakšnem poznejšem trenutku, čez pol leta, čez leto in pol. To je zelo pomembna e, tema za nas. Eh, kajti zapisane je tudi v Lizbonski pogodbi, spada med vrednote eh, Evrope in je ena izmed naših nalog. Eh, torej, tu se zastavlja vprašanje dobrega počutja živali in ljudi in do kam gremo, vendar dobro počutje živali je odvisno od dobrega počutja živali in dobro počutje eh, živali res zagotavlja dobro počutje človeka, eh, se pravi kakovost eh, in varnost hrane. Empowerment. Torej, to me spominja na govor, ki sem ga imel včeraj v Kobenhavnu. To je nova paradigma politike. Eh, ljudje ne dovoljujejo, da bi eh, politiki govorili zviška navzdol. Želijo oblast, eh, želijo vplivati in to je možno samo z informiranjem. Van, to je eh, potrebno eh, zagotavljati z ustreznim izobraževanjem. Treba je seveda izkoriščati izkušnje, ki lahko prihajajo tudi od soseda. E, vse to velja za različna področja. Se pravi, empowerment je geslo. E, tudi z potrošniškega vidika je to pomembno. Torej, jaz pozivam tudi, naj potrošniki prevzamejo inicijativo in sedaj pozivam seveda tudi pacijente, naj prevzamejo eh, vodilno vlogo, pomembno vlogo, ko gre za zdravje. Eh, torej, eh, torej, slišali ste pravzaprav, da imamo zelo obsežen program, razumem pa dejansko, kaj ste vi tudi spraševali pri drugih vprašanjih. Hvala lepa za ta drugi krok, gospod komisar. In sedaj pa še zadnji krok vprašanj. Pavel Pog, Kreton Arzenik. Eh, Mr. Sonic, Mr. Fjellna and uh, Madame Okuni, last but not least. Torej, to so na, naslednji govorniki. Prosim, beseda je vaša. Eh, hvala lepa. Rad bi se zahvalil komisiji in zlasti vam, gospod komisar, za vsa prizadevanja na področju eh, boja proti raku. To je zelo pomembno vprašanje in vi ste tudi del partnerstva za boj proti eh, raku in očitno je prišel čas, da eh, razmislimo o nadaljevanju tega uspešnega programa. Potrebujemo eh, naslednika za ta program, eh, ki mora biti zelo dobro koncipiran. In eh, verjemite mi, eh, ni pomembno, kako bomo imenovali ta program. Hvala lepa, Kriton Arsenis, prosim. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod komisar. E, torej, e, Eh, spraševal sem državljane, o čem ne govorimo danes in eh, omenili so naslednje, mobilni telefoni, ali bomo imeli kakšna opozorila na, za eh, določene skupine ljudi, nosečnice, osebe mlajše od 20 let so bolj izpostavljene tveganju. Potem pa kako je z tehnologijo eh, brezročnega eh, telefoniranja, eh, Bluetooth tehnologijo. Mi želimo pač uporabljati telefone v vozilih. Kako, kako bomo informirali tudi državljane o tem, kakšno je tveganje, kako želimo oblažiti tveganje in podobno. Potem GSO. Državljani sprašujejo in prosijo za obvezno označevanje eh, proizvodov iz živali, ki so jih eh, krmili z gensko spremenjeno hrano. Eh, kdaj bo komisija pripravila ustrezen predlog? Potem pa še zadnje vprašanje, ki je zelo pomembno. Je genetska medicina generična eh, eh, zdravila pravijo nekateri, da so generična zdravila bolj nevarna od patentiranih. Eh, hvala lepa. Sedaj pa gospod Samoni. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospod komisar, da ste prišli in da želite odgovarjati na naša vprašanja. Želim eh, zastaviti vprašanje o varnosti eh, hrane za novorojenčke. Pred kratkim so ugotovili, da je v materinem mleku kar precej dioksinov in državljani so zelo zaskrbljeni. In eh, združenja zdravnikov eh, to tudi že jemljajo zelo resno. Pred kratkim so v zvezi s tem organizirali konferenco, se pravi, tu se zastavlja problem za dojenčke, ki so ravno kar prišli na svet in dobivajo dejansko živilo, ki je obremenjeno z dioksini. In to velja očitno zlasti za tista območja, kjer so uh, sežigalnice odpadkov. E, tudi kadar ti obrati ustrezajo standardom, to še vedno ne pomeni, da ne povzročajo škode. E, tu imamo še tudi učinek koktejla, imamo tudi druge škodljive učinke. Ne vem, ali ste e, se vi tega zavedate in kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem in kaj bi vi lahko storili za to, da se lotite tega problema, ga rešite, kajti ta problem ni majhen. Merke, gospa Merkis, eh, hvala lepa, gospod komisar, da ste tukaj. Ne, najprej gospa Judith Merkis, potem pa vi. Judith, beseda je vaša. Hvala, gospod komisar, da ste tukaj in da eh, lahko odgovarjate eh, na eh, ta vprašanja, s katerimi vas eh, zasipavamo. Torej imam tudi jaz nekaj vprašanj. Najprej nanodelci, nanotehnologija. Mi nimamo specifične strategije. za preprečevanje nanodelcev in dejstvo je, da so nanodelci in nanotehnologija del prihodnosti in določenih vidikov še vedno nismo preučili. In širitev nanodelcev, naprimer srebra v okolje, je še nepreučeno. Mi ne vemo, kakšne so posledice. Ugotovili so, naprimer, da srebro povzroča manjšo plodnost pri določenih živalih in nanotehnologija si zasluži več eh, pozornosti ne samo zaradi zdravja človeka, temveč tudi zaradi zdravja živali. Pozivam eh, k temu, da se pripravi neka uredba. Vem, da je to dosje gospoda Tajanja, vendar zdravje je tako močno povezano s tem, da vas sprašujem, ali se pripravlja kakšna uredba, kakšna zakonodaja o označevanju pač takih proizvodov. Potem drugo, živalska eh, karma. Večkrat sem vas že vprašala eh, naslednje. Eh, obstaja namreč način, da se živalska karma ma spremeni tako, da eh, povzroča manj CO2. -ja. Ko ste prvič prišli v parlament, sem vas spraševala po uh, prevozih živali in tedaj ste rekli, da pričakujete uh, neko uredbo do konca tistega leta in to je bilo leto 2010. Hvala lepa, sedaj pa gospod Sonik. Hvala lepa. tu sem si ogledal direktivo o eh, porabi eh, tobaka. Eh, tu moramo dejansko zmanjšati privlačnost eh, tobaka. Obstajajo cigarete z določenimi posebnimi okusi, stvar postaja če dalje bolj privlačna. Se pravi, dodajajo tudi elemente, ki povečujejo odvisnost, vendar rad bi opozoril tudi na elemente, ki so. Eh, pomembne tudi pri um, sajenju tobaka, gre za tehnološke elemente, potem eh, stranski proizvod oziroma dodatni proizvod so mentolovi proizvodi na finskem in na polskem. Obstaja to že mnoga leta, na polskem že sto let. To je eh, tradicionalna proizvodnja in eh, s tem pravzaprav dobivamo še bolj škodljive cigarete. Gospod Fjellner. Hvala. E, torej, spraševal bom po direktivi o tobačnih proizvadih. Ja, že večkrat smo govorili o e, členu 8, ki prepoveduje tradicionalne e, švedske proizvode v cigaretah. Kaj bi rekli francozi, če bi prepovedali francosko rdeče vino in bi rekli vodka pa je v redu? No, prejšnji teden smo brali, uh, uh, da bo pač uh, komisija uh, predlagala prepoved dodatkov uh, za uh, snus uh, in na ta način bi se dejansko izognili uh, um, določbam iz prestopne pogodbe eh, Švedsko. Eh, se pravi, mnogi eh, na Švedskem se želijo pravzaprav odpovedati snusu, vendar ne na prisilo, predvsem pa se ne, ne želijo odločiti za cigarete. Torej, ali obstaja kakšen namen, da skozi zadnja vrata prepoveste snus na Švedskem? Thank you, Christopher. Now, last speaker is. Ja, potem pa še zadnja gospa Okuni. Merci, président, monsieur le commissaire. Toutes les. Eh, hvala lepa. Se eh, teme, ki sem jih eh, hotela omeniti, so bile že predmet vprašanj. Hotela sem govoriti o uh, tobaku, o kitajski uh, in tako naprej. Eh, vse je že bilo omenjeno in zato bi prosila, da obljubite, da bom jaz naslednjič prva na vrsti svojim vprašanjem, zato da bom imela priložnost eh, zastaviti nove teme eh, in sedaj svoje mesto prepuščam komu drugemu. Klar, wenn man sie zuerst sieht und sie das erste Mal dann die Hand hebt. No, Dobro, če boste drugič prva dvignili roko, potem boste tudi prva na vrsti. To vam obljubim. Gospod komisar, prosim za odgovore. I, uh, I uh, Torej, z veseljem sem prišel sem, da razložim, eh, kaj počnemo in da odgovarjam na vprašanje, vendar uh, Jaz sem tudi na voljo za vaše povratne informacije, ki jih vi lahko date meni eh, vmes, eh, v mestnem času. Sem zelo odprt in z veseljem bom prisluhnil vašim zamislim, vašim vprašanjem in poskušal bom eh, začeti dialog, eh, kajti na ta način bomo tudi eh, Eh, pripravili boljšo zakonodajo. To bo zelo plodno za bodoče politike, ki jih moramo razvijati. Torej, stalne povratne informacije eh, z vaše strani so dragocene. Torej, eh, če se želite pač povezati z mano, jaz sem na voljo. Gospod Pavel je komentiral rak in podobno. Gospod Arsenis je zastavljal vprašanje a, elek, elektromagnetskih poljih, na primer, mi moramo reči, da je to pristojnost države članice, kako upravlja eh, tveganje, kako daje informacije o zmanjševanju tveganja, vendar V tem trenutku sprašujemo naš znanstveni odbor, da pregleda znanost na področju elektromagnetnih pol in odvisno od njihovih povratnih informacij eh, bomo seveda začeli ukrepati v najboljšem interesu naših državljanov. In potem po vprašanju informiranja eh, državljanov o tem, kako naj oblažijo tveganje, ki izhaja iz eh, mobilnih eh, telefonov. Torej, mobilni telefoni so danes eh, posod prisotni. Eh, danes vidimo šest in sedemletne otroke z eh, telefonom v eh, roki. Torej, mi moramo seveda učiti ljudi, kako naj uporabijo te telefončke, tako kot jih uporabljamo, tudi uporablja, učimo uporabljati druge stvari. Označevanje GSO-jev, obvezno označevanje GSO-jev eh, pri živil, mesnih eh, eh, proizvodih, mlečnih proizvodih, nima neke znanstvene podlage. Znanost namreč pravi, da je taka karma nerozločljiva eh, v aminokislinski strukturi živali. Se pravi, ni razlik med živalmi, eh, krmljenimi z GSO-ji in tistimi, ki to niso. Se pravi, ko se analizira končni proizvod. In zaradi tega eh, ni predvideno okrepanje na tem področju. E, torej, mi bomo preučili e, sedanje e, pobude za prostovoljno označevanje, da vidimo tudi, kakšne so potrebe potem in podobno. Videli bomo torej, kaj lahko storimo na tem področju. Potem dioksini v hrani za dojenčke. Mi imamo najstrožja pravila na svetu. In imamo tudi programe za spremljanje ki identificirajo kontaminacijo z dioksini in ko ugotovimo, da imamo kontaminiran proizvod, ga tudi umaknemo. Se pravi, obstaja obveznost eh, testiranja na dioksine in sestavine in tako se je zgodilo v Nemčiji lani. Eh, in eh, ko najdemo nekaj takega, imamo učinkovit sistem, imamo tudi uči, sistem uh, sledljivosti, mi lahko torej sledimo proizvodu in ga lahko umaknemo. Kako pregledujemo, ali so dioksidni prisotni v okolju in dejansko včasih prihaja do kontaminacije, vendar mi smo uh, tu zelo budni, uh, čuječi in uh, pazimo. Potem pa nanotehnologija. Eh, to je dosje tudi v mojem portfelju, to ni samo eh, predmet obravnave drugod, mi si torej ogledujemo tudi nanotehnologijo in tudi tukaj moramo zadeti žebljiček na glavo. Direktiva o novi hrani, o kateri govorimo, je začela tudi nekaj eh, Eh, uvajati prvi korak, definacijo nanotehnologije in tega ni več. Zakaj? Ker se glede tega nismo dogovorili. In to je tudi eden izmed razlogov, zakaj pritiskam eh, eh, na to direktivo. Želimo jo dobiti čim prej. Ne želimo korakati za razvojem, vendar v tem, tej direktivi je toliko elementov, ki so koristni za potrošnike in za to, kar počnemo da je dejansko škoda, da pač puščamo stvari, dokler ne bomo imeli pač nekega splošnega skupnega dogovora o vsem, o kloniranju in tako naprej. Vendar, kot rečeno, tudi jaz pritiskam na to. Potem pa uredbe za prevoz. Mi smo torej angažirani tako, da delamo poročilo o izvanju teh uredb. Dejal sem že prej, da moramo najti pravo rešitev za prevoze živali. Zame zopet eh, se tu zastavlja vprašanje, čemu sploh transporti, prevozi. To je zame začetek in potem živalska krma, tudi to je nekaj, česar se moramo lotiti. Gospod Sonik je govoril o tobaku in um, dodatkih. Seveda tukaj um, ločimo um, okuse tobaka kot vanilija, pinakolada, čokolada in tako naprej, kar je še teh okusov, s katerimi lahko izboljšamo um, torej okus cigaret skratka razločujejo med tem in med drugimi dodatki, ki so sestavinami, ki so potrebni eh, med samo izdelavo. Vemo, da določena oblika tobaka potrebuje nadgradnjo, tako da se dodajajo določene substance. Eh, skratka, tu vsekakor um, delamo razliko med temi sestavinami. In tudi tukaj govorimo potem o metodah eh, dodajanja teh substanc. Posebnost je tukaj recimo tudi mentol. Vsekakor pa bomo se borili tudi proti nezakoniti trgovini z tobačnimi izdelki in se tihotapljenjem tobačnih izdelkov, tega ne delamo iz uh, davčnih razlogov, ampak zato, ker hočemo zagotoviti varnost na naših trgih. In uh, to je razlog, zakaj se bomo proti temu še naprej borili. Švedski snus tukaj gre za seveda, posebne argumente. Ampak uh, realnost je taka, da imamo pravila glede tega. Imamo odločitev glede tega. In tudi izjemo imamo za švedski snus. In, um, ampak spet, če govorimo o recimo čokoladnem okusu snusa, to bomo izločili, kot bomo poskušali izločiti tudi uh, različne okuse pri cigaretih. Skratka, to je to, o čemer uh, govorimo. Hvala lepa. Hvala lepa vam gospod komisar, za vaše konkretne odgovore na naše vprašanje. In za možnost, da smo lahko imeli izmenjavo mnen, naš odbor Envi um, ima številne poročevalce. Um, gospod Lajnen je tudi poročevalec eh, znotraj politične skupine Evropske ljudske stranke. Eh, seveda imamo veliko področji, za katera se vse vzemamo, predvsem zdravje, varnost hrane. Vsem tem bomo še govorili. Kot vidimo, gremo vsi v eno smer. Eh, vi ste odgovorni za zdravje in potrošniško politiko. S tem moramo pokazati 500 milijonov evropskim državljanom standarde za zdravje, eh, standarde za